Guten Tag, meine Damen und Herren. Dober dan, gospe in gospodje, drage kolegice in kolegi. Prisrčno pozdravljeni na seji odbora za proračunski nadzor. Kar zadeva dnevni red, imamo dobro novico, to vam naj povem. In uh, naj vam povem, da, je, uh, da se prenaša ta seja po web streamu. Uh, Najprej moramo sprejeti zapisnik se 8. januarja, 19. januarja, 21. in 12. Tako kot običajno, če do konca tega zasedanja no ne bo nemenih pripomb, bomo domnevali, da je sprejeto. Gospod Enrik Odbov, danski član računskega sodišča, je umrl 1. februarja v Luksemburgu, 66 let je bil star, z njim smo dobro sodelovali, s prejšnjim predsednikom odbora se je sestav še pred nedavnim in uh, takrat smo, oziroma so naši člani razpravljali z njim o posebnih eh, poročilih za lansko leto. Naj povdarim, da smo zelo žalostni spričo njegove smrti kajti on je bil zelo uh, korekten kolega in prosim, če uh, njegovim uh, bližnjim prenesete naše sožalje. Eno minuto molka, prosim.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 Gospod Olbolt je bil nekdo, ki smo ga imeli res radi v našem odboru. Zato je pomembno, da smo ga danes omenili. Hvala, kolegica. Še nekaj bi rekla. Seveda smo bili zelo prizadeti in vedno človeka to prizadene bolj, kot si misli vnaprej. Četrta točka dnevnega reda. V naši sredini pozdravljam ministra za finance Republike Latvije, gospoda Janisa Rejersa, gospod eh, Lazaro in predsedujoči sveta nam bosta predstavila besedilo v zvezi z razrešnico komisije in ostalih inštitucij. Dobrodošli, gospod minister. Cene. Najlepša hvala, gospa predsednica. dam song kung. Man ir prieks šodien uzrunāt šo komiteju un pildīt padomas pienākums. No Imeli smo tehnično težavo, mislim, da bo sedaj vse v redu. Prosim, če začnete še enkrat. Torej, kot sem že rekel, spoštovane kolegice in kolegi, veliko čast mi je, da sem danes lahko tukaj in vam spregovorim, kajti uh, v imenu sveta, tako kot to predvideva uh, pogodba, vam moram predstaviti priporočila sveta za leto 2013, kar zadeva Evropsko komisijo. Naj povem, da svet posveča veliko pozornosti korektnosti pri financiranju Evropske unije. Menimo, da je dobro finančno upravljanje in eh, korektni nadzor nad eh, rabo sredstev nekaj, kar je zelo pomembno. Ko gre za ugled Evropske unije, je to pomembno. Svet ugotavlja, da je delo računskega sodišča objektivno in podpira ugotovitve računskega sodišča v letnem poročilu. Ko gre za razrešnico v zvezi s proračunom za leto 2013, nam računsko sodišče posreduje dvo, dve, dvoje sporočil. Pozitivno mnenje daje upo, poročilu, ko gre za zanesljivost in za upravne odhodke. Istočasno pa ugotavlja, da v primerjavi z prejšnjimi leti kakovost eh, porabe operativnega proračuna ostaja stabilna. V svojem poročilu ugotavlja, da kar zadeva plačila iz evropskega proračuna, je tukaj še vedno zelo visoka stopnja napak. 4,7 odstotkov namreč za leto 2013. Nadzorni sistemi porabe sredstev so samo delno uspešni in zato je v tem primeru treba stvari popraviti. Ocene računskega sodišča, kar zadeva stopnjo napak, ne kažejo na kakršnokoli zlorabo ali neprimerno porabo proračuna Evropske unije. Istočasno pa svet pozdravlja vse napore in dejavnosti v letu 2013, ki so jih opravile komisija in države članice, ko gre za uresničevanje priporočil računskega sodišča za prejšnja leta. To je seveda potekalo v okoliščinah v katerih je leta 2013 prišlo do velikega povečanja obsega plačil. Gospe in gospodje, 17. februarja je svet ECOFIN sprejel svoja priporočila v zvezi z razrečnico eh, proračuna komisije za leto 2013. Sprejel je tudi priporočilo, da izvršne agencije in ostale eh, skupna, eh, skupna podjetja tudi zaslužijo v razrešnico. Vendar komisija in države članice bi morale posvetiti veliko pozornost še večji skladnosti. Izboljšati je treba sistem finančnega upravljanja in zmanjšati je treba stopnjo napak. Ključne ugotovitve v priporočilih sveta so predpogoj za nadaljne natančno in ustrezno izvrševanje proračuna Evropske unije. Naj neštejem naslednje priporočila. Nadalje je treba ukrepiti strukture za nadzor in eh, skladnost, izboljšati je treba kakovost nadzora, eh, treba je uravnotežiti stroške nadzora in eh, stopnje napak sprejeti je treba stroge um, ukrepe za boljšo zaščito proračuna Evropske unije. Treba je tudi poenostaviti nekatera uh, pravila tudi na nacionalni ravni. Treba je povdariti tudi dodano vrednost in rezultate, ne pa toliko porabo finančnih sredstev, ki so na voljo. Novo programsko obdobje od 2013 do 2020 ponuja možnosti za takšne izboljšave. Pri tem se je treba osredotočiti na rezultate in na vrednotenje dejanskih potreb. Sedaj pa bolj natančne informacije o priporočilih sveta, če dovolite. Kot sem že povdaril, svet pozdravlja pozitivno mnenje računskega sedišča, kar zadeva zanesljivost letnih poročil in uporabo upravnih eh, stroškov svet pa izraža obžalovanje, da žal na večini področji, o katerih je govora v poročilu, je stopnja napak eh, več kot je eh, spremljiva, to je več kot 2 odstotka. Svet je zaskrbljen tudi zato, ker tako kot prejšnja leta je uravnotežanje nadzornih sistemov samo delno učinkovito, ko gre za eh, korektnost posameznih transakcij. Zato svet ponovno povdarja, da mora eh, komisija okrepiti svoje sodelovanje z državami članicami, jim dati ciljne na navodila, da bi, bila, eh, da bi bile kontrole bolj učinkovite. Treba okrepiti ukrepe za zmanjšanje nevarnosti napak svet povdarja, da je zapletena narava posameznih programov takšna, da je težko nadzorovati nekatere izdatke. Zato je treba obvladovati bolj stroške, ki jih poznamo in eh, povečati kakovost kontrol oziroma nadzora. Računsko sodišče ugotavlja, da v večini primerov pri transakcijah, pri katerih je prišlo do napak, gre za transakcije, za katere države članice niso imele dovolj podatkov, da bi jih lahko ugotovile. Svet tudi ugotavlja, da se lahko izognemo napakam z bolj strogim nadzorom, boljšimi nadzornimi strukturami in z boljšim revizijskim nadzorom v državah članicah. Komisija mora še naprej varovati, ščititi proračun Evropske unije, sprejeti eh, korektivne ukrepe in zagotavljati informacije državam članicam, da bodo lahko zmanjšale število in stopnjo napak. Bistveno je, ugotoviti, da na različnih sektorjih eh, so vzroki napak zelo raznoliki, vendar mnogi so horizontalne narave in so prisotni v vseh državah članicah Evropske unije. Mnogo dela nas čaka zlasti na področju eh, javnih naročil, kajti ta sektor predstavlja zelo eh, velik odstotek napak, zlasti ko gre za področje deljenega upravljanja. Zato je treba poenostaviti, racionalizirati nacionalne postopke javnih naročil, da ne bi leti predstavljali večjega administrativnega bremena. Svet svetuje komisiji, da mora zagotoviti državam članicam tehnično pomoč, eh, ki je tudi del nedavno sprejete uredbe o javnih naročilih. Svet tudi meni, da na področju nekaterih politik je stopnja napak in tveganje, da pride do napak večja kot pri drugih zaradi zelo zapletenega regulativnega okvira. Zato je bistvenega pomena poenostaviti pravila na tem področju. Komisija je že začela izvajati nekatere nove ukrepe, naprimer možnost poenostavljenih plačil in računsk ko sodišče je že pozitivno ocenilo nekatere od teh ukrepov, ko gre za ustreznost prikazovanja plačil. Leta 2013 je računsko sodišče posvetilo posebno pozornost priporočilom sveta. ko gre za različne finančne inštrumente. Svet tudi vabi komisijo, da napravi analizo finančnih inštrumentov in obema proračunskima institucijama posreduje rezultate takšnih eh, pravčevanj. Svet tudi meni, da potrebujemo bolj celovite in pravočasne informacije, ko gre za letne odobritve plačil. Komisija mora zagotoviti zanesljive projekcije, kar zadeva prihodne potrebe za plačila in mora pregledati zneske prevzetih obveznosti, da ugotovi, ali je prišlo morda do kakšnih sprememb v teh ocenah. In končno, svet obla, obžaluje da v programskem obdobju 2007 do 2013 je pri izvrševanju proračuna bilo veliko pozornosti posvečene porabi sredstev, ne pa dodani vrednosti proračuna. Vendar, kljub temu, smo se lahko iz napak iz preteklosti marsičesa naučili, to svet pozdravlja. Zato je treba okrepiti razpravo za novo programsko eh, obdobje 2014 do 2020, v, katerem, v kateri bodo vse tri inštitucije posvetile več pozornosti v stvarjanju pravnega okvira, ki bo zasnovan na rezultatih in evalvacijah. Zlasti treba upoštevati ex ante pogojevanje makroekonomske realnosti, povezavo med sredstvi in programi in tako naprej. Prepričani smo, da bomo na ta način lahko povečali na najvišjo možno mero dodano vrednost eh, proračuna Evropske unije. Kolegice in kolegi, svet ugotavlja, da čez noč ne bo moč stvari izboljšati, vendar v svojih priporočilih vabimo komisijo, da pravočasno poroča o rezultatih in napredku doseganja njihovih ciljev. Na ta način bomo te informacije lahko uporabili pri pogajanjih za naslednje večletno eh, finančni okvir. Svet je pripravljen na konstruktivni dialog eh, v zvezi z izboljšavami za prihodne leta. Hvala. Hvala, gospod minister, za to predstavitev in za sporočilo, da svet daje razrešnico komisiji. Vendar vam moram povedati naslednje. Ko gre za uh, proračun za komisijo, v zvezi s katerim sem sama poročevalka, bom Eh, imela še kaj dodati. Vendar dovolite, da čestitam vam, Latviji, k temu, da se v rubriki najslabši rezultati vaša država nikjer ne pojavlja. No, to je že velik dosežek, zato čestitke. Vendar dovolite, da vas vprašam, ali se ne bi morda nekoč morali začeti ukvarjati s tako imenovanim worst performance tistimi, ki dosegajo najslabše rezultate. Namreč vidimo, da je komisija tukaj nekatere eh, zneske v veliki meri morala popraviti. Najvišji korekcijski znesek je bil za eh, agencijo za eh, plačila v kmetijstvu, kjer je bila ta, bil ta odstotek ni celih sedem odstotkov. No, grški kolegi so popravili svoj znesek z 3 odstotkov na 5,7. Pri strukturnih skladih je nič odstotna javljena stopnja napak, vendar na slovaškem je bila ta napaka 1 milijardo evrov, 25 odstotna in tako naprej in tako dalje. Torej, v našem poročilu je vse to zapisano. Zanima me, kaj vi kot predsedujoči svetu pravite k temu? Na kak način mislite, da bo moč to situacijo odpraviti, kajti na tem področju mora tudi svet storiti svoje? Tātad pirmkārt gribētu atzīt. Hala. Najprej dovolite, da povdarim, da v svojem letnem poročilu računsko sodišče ne deluje na podlagi kontrol transakcij v 20, 28 držav članicah, temveč na podlagi samo statističnega vzorca držav članic. Seveda, svet ni zato, da kažemo s prstom na posamezne države članice, češ kakšne napake so naredile, to ne bi bilo konstruktivno, ampak vseeno lahko povdarim še enkrat to, kar sem že prej rekel. V naslednjem proračunskem obdobju bomo morali imeti nove ex ante določbe, ki jih bodo morali, oziroma ex ante popravke, ki jih bodo morale opraviti države članice. Države članice pa so same, ki morajo pripraviti načrte z medljivimi rezultati, šele potem pa naj bi dobile finančna sredstva, za katera kandidirajo. Če stvari analiziramo, po mojem mnenju, ne moremo različnih držav članic med seboj primerjati. Ocene so pač zasnovane na različnih številkah, na različnih izhodnih točkah programov tudi ni moč kar med seboj primerjati, kot da so vsi jaboka. Tukaj se moramo držati tudi načela solidarnosti med državami članicami in treba bo izvajati tiste ukrepe, ki bodo veljali za vse države članice, ko gre za izboljšanje kakovosti porabe proračunskih sredstev. Če govorim o razrešnici, za proračun za leto 2013, je treba vedeti, da je to zadnje leto prejšnjega programskega obdobja. Leta 2014 se je začelo novo obdobje, tukaj bodo veljali drugačni predpisi za države članice, ti so strožji in to je naš skupni cilj. Tako se moramo pripraviti za naslednje programsko obdobje, vključno z določbami za ex ante nadzor parlament, komisija in svet, mislim, da morajo tukaj opraviti vsi svojo vlogo. V naslednjem programskem obdobju bomo na ta način lahko začeli izvajati bolj stroge ukrepe, tako za države članice, kot za inštitucije. Hvala. Žal, moram ponoviti, kako boste pa rešili probleme, če jih ne želite imenovati? z imenom. Ne gre za to, da kažemo s prstom na nekoga, gre za drugačen problem, ki ga kot takega ugotavljajo tudi naši voljivci. Namreč, da problemov ne znamo imeti in imenovati s pravim imenom, da ne rečemo bob, bob. Ja, solidarnost je že eno od naših načel, ampak ne vem, ali naj bomo solidarni s tistimi, ki ne uh, ustrezno in ne po pravilih uh, Eh, porabljajo proračunska sredstva. Ne vem, ali je to tisto, tista prava solidarnost. Že na začetku sem povdaril, da je stopnja napak nad 2 odstotka, ki je za leto 2013 4,7 odstotkov, ne kaže na to, da je prišlo do goljufivih delovanj ali namen, namerno narejenih napak države članice, ki imajo takšne napake, so seveda predmet preiskav. Ampak naša naloga je oblikovati skupen sistem za porabo proračunskih sredstev, katerega cilj je manjše tveganje. Novi sistem je drastično boljši, drugačen, spremenili smo ga in prepričan sem, da bomo za njim dobili pozitivne rezultate. Še eno pripombo moram povedati. Deset let že slišim kot članica odbora za proračun iste besede, ki sem jih sedaj slišala od vas. Sedaj pa eh, pozdravljam gospoda Kritasa, ki uh, zastopa danes tukaj komisarko predsedujoči sveta nas mora zapustiti ob 16. uri, zato bom takoj kolego iz komisije dala besedo. Tri govornike pa že imam kot govornike po vašem uvodnem sporočilu. Uh, Dobar dan, gospa Gresle, gospe in gospodje, kolegice in kolegi. Pozdravljeni. Na začetku se zahvaljujem predsedstvu in svetu za uravnotežena priporočila. Ta priporočila dajo priznanje napredku in eh, naporom, ki smo jih naredili, ko gre za izboljšavanje porabe proračuna Evropske unije. Ta priporočila seveda tudi natančno opisujejo izzive, ki so še pred nami naj gre za komisijo ali za druge institucije, ki uh, so vključene v finančni nadzor. Dovolite, da nekaj rečemo v zvezi za zaščito proračuna EU. Vesel sem, da priporočila sveta podpirajo komisijo v strogi uporabi finančnih korekcij in izterjav, ki so potrebne za zaščito proračuna EU potrebne so za strogo odpravljanje uh, prekinitev v izplačilu sredstev iz eh, proračuna EU. Komisija želi zagotoviti doseganje ciljev, ki so pri načrtovanju porabe sredstev bili zastavljeni. Istočasno pa moramo razmišljati o davkoplačevalcih v Evropski uniji. Zato moramo preprečiti kršitve v porabi sredstev, ko gre za uh, zadevno pravo. Mislim, da je tukaj več možnosti na voljo. Računsko sodišče, svet, komisija in Evropski parlament, kot kaže to poročilo računskega sodišča, se vsi strinjamo, da so pravila zelo zapletena in da zaradi teh prihaja do napak bolj enostavne stroškovne sisteme bo treba v okviru deljenega upravljanja razviti. Sam sem osebno odgovoren za inovacije, znanost in raziskave in vem, kako pomembno vlogo je pri poenostavitvi teh pravil za moj sektor odigrala tudi gospa Gresle. Torej, ta, ta, te poenostavitve so potrebne, tako da bo manj napak, da bodo ljudje v administracijah se skupaj lažje obvladali. Res je, smo začetku, na začetku novega finančnega okvira in sedaj je potrebno ukrepe za poenostavitev, zlasti tam, kjer so fakultativne narave, izkoristiti, koliko se le da. Tako da bo breme na končne upravičence, za končne upravičence in uprave manjše. Računsko sodišče ocenjuje stopnjo napak kot nekaj, kar je okoli 4,7 odstotka za celotni proračun EU. Ena največjih eh, slabosti po mnenju računskega sodišča se nanaša na učinkovitost sistemov upravljanja in nadzora na nacionalni ravni. Računsko sodišče povdarja, da nacionalni organi imajo dovolj informacij na voljo za to, da bi lahko preprečili, odkrivali in odpravili celo vrsto napak preden eh, s eh, svojimi zahtevki gredo na komisijo. Če bi to uporabili kot eh, pristop, bi lahko bistveno zmanjšali eh, na vseh področjih deljenega upravljanja stopnja napak. Zato bi bilo treba ugotoviti, kakšen je vir tega problema in to pravčiti bolj natančno. Lahko vam zagotovim, da bo komisija v celoti podpirala eh, svet pri izvrševanju priporočil na tem področju. Še več, komisija je že pospešila svoje ukrepe informiranja in usposabljanja za organe držav članic zlasti tiste organe, ki so on, odgovorni za nadzor na prvi ravni. Komisija tudi zagotavlja, da bo posredovanje ažuriranih eh, smernic eh, na področju javnih naročil, nekaj, kar bo poleg seminarja usposabljanja in tako naprej organom v državah članicah eh, olajšalo delo. Komisija želi izvrševanje proračuna, ki je osredotočen na rezultate. Podpredsednica komisije je povdarila že v tem vašem odboru, da bi želela boljše rezultate, ko gre za programe Evropske unije, tako da bi komisija postala drugi stebr eh, postopka razrešnic v zvezi z evropskim proračunom. Novi večletni finančni okvir bo res priložnost za izboljšanje kakovosti porabe proračunskih sredstev. Ampak tudi v tem primeru je veliko odvisno od nacionalnih organov, ki izbirajo posamezne projekte na nacionalni ravni. Več kakovosti v fazi uh, pro projektnega predprogramiranja nam bo zagotovilo boljše rezultate. izboljšati je treba tudi uh, obvladovanje stroškov in o tem poročati tudi našim državljanom, ko gre za kakovost posameznih programov. Najlepša hvala za vašo pozornost. Ja, dank. Jetzt kolege... Najlepša hvala, zdaj pa kolega Savama. Uh, thank you, Najlepša hvala, gospod predsednica. Spoštovani gospod minister Janis Reyes, hvala za vašo predstavitev. In pa hvala, ker ste mi omogočili, da govorim v maternem jeziku, tem čudovitem jeziku. Sam sem tu šele tri leta, ampak dobil sem enak občutek kot predsednica. Ta je dejala, da že deset let posluša iste stvari. Zato bi se še enkrat vrnil na to isto vprašanje, to je vprašanje, ki je postavila gospa Gresle. Sprašujem vas, gospod minister, ko gre za poglavje o trženju, o neposrednji pomoči za kmetijstvo in pa okoljsko pomoč v okviru kmetijstva in pa razvoj podeželja, tu v tem poglavju piše, da svet poziva države članice da izboljšajo lastne sisteme in da izboljšajo sistem nadzora in pa preverjanja. Znižati moramo število napak in zagotoviti, da bo tudi ravnovesje med stroški in pa učinki boljše. Vemo, da to razmerje zdaj ni dobro če tega ne bomo izboljšali, potem nikoli ne bo napredka, nikoli ne bo koraka naprej, nikoli ne bo dejanske spremembe. Če omenjenih poglavi ne moremo odpreti, si ogledati napak, mest, kjer se napake pojavljajo in jih odpraviti, ter obenem dati podarek na stvari, ki jih države morajo storiti, pa jih še niso. Me zanima, kako lahko sploh dosežemo napredek, kako lahko brez tega stopimo korak naprej. Če ne bomo spremenili našega načina razmišljanja in to korenito, če ne bomo začeli drugače obravnavati stopen napak in odpravljati teh pomakljivosti, kako lahko dosežemo napredek? Hvala. Gospod minister, izvolite. Najlepša hvala. Seveda to ne bo preprosta naloga. Zelo težko je tudi poročati o prejšnjem programskem obdobju in hkrati že obljubljati, kako bomo odpravili napake v novem obdobju, ki se sploh še ni začelo. Dovolite mi, da povem naslednje. Latvijski finančni minister ima štiri leta izkušenj Vsa priporočila, celotna zakonodaja, ki je bila sprejeta za izvajanje novega programskega obdobja od 2014 do 2020, po besedah ministra ponuja dovolj odgovoren okvir za nadzor. V Latviji je stopne napak približno en odstotek. Uspelo pa nam je zmanjšati eh, število odgovornih eh, oziroma pristojnih organov iz 7 na 1, na enega. Prav tako nam je uspelo upoštevati smernice, ki jih je pripravil Evropski parlament. Govorim o smernicah na področju eh, ex ante nadzora. Za določene dejavnosti smo pripravili tudi načrt, kako ustrezno ovrednotiti oziroma izmeriti napredek. V sedemletnem obdobju je pomembno ustvariti sistem, s katerim lahko tudi začasno prekinemo izplačila in jih potem eh, zopet izvajamo, če se napake odpravijo. Države članice takšen pristop podpirajo. Prav tako smo podprli tudi nov mehanizem za popravke. V prejšnjem programskem dobju smo to storili na ta način. Če je šlo za upravičen izdatek, za upravičeno porabo, potem se lahko financiranje iz tega programa prenese tudi v druge programe. Zdaj pa bomo spremenili, spremenili ta pristop. Država članica bo eh, pravica iz tega financiranja izgubila in se to ne bo več prenašalo na druge programe. Torej gre za premik k ex ante vrednotenju. uredbe o javnih naročilih so bile sprejete. Države članice pa jih morajo zdaj začeti izvajati in sicer do pomladi leta 2016, če sem natančen. Mislim, da je to še en korak k potencijalnemu znižanju stopnj napak. Ker to je zakonodajna podlaga, zakonodajno orodje, s katerim lahko dosežemo zadane cilje, ki smo jih oblikovali na podlagi prejšnjega programskega obdobja. Jaz sem tu zelo optimističen, mislim, da nam bo to uspelo. Če se zgolj oprem na izkušnje moje države v preteklosti, lahko vidimo, da nam je uspelo ustrezno eh, upoštevati standarde in pa tudi eh, predpise. Če bo to uspelo vsem, potem bomo ustvarili zelo dober, zelo transparenten in učinkovit sistem, s katerim bomo lahko spremenili tudi smer, v katero gre neka država članica. Kot latvijski Minister, sem zelo optimističen, ko gre za novo programsko obdobje in za eh, vse uredbe, ki ste jih sprejeli. Vsekakor se že veselimo vaše pomoči pri tem. Hvala. Hvala. Kolegica Ajala Sender. Hvala lepa, gospod predsednica. Dobrodošli, gospod minister Rez, v našem odboru. Imam nekaj vprašanj glede na to, kar smo slišali in kar pravi svet najprej. Izkazalo se je, da ko gre za deljeno upravljanje, obstajajo določeni vidiki, kjer je prišlo do več neuspehov mislim, da vsako leto imamo izboljšave, izboljšali smo finančno ureditev. Ni res, da vsako leto poslušamo isto in potem imamo nove uredbe in tudi računsko sodišče je to priznalo. Torej, samo, sam, rač, sam računovodski pristop se je izboljšal. Torej, ni res, da vsako leto poslušamo isto, to bi bilo napačno reči. Vendar, nekaj je pomembnega zlasti, ko gre za javna naročila. Ali menite, da je priporočilo uh, sveta ustrezno, torej to, da se zgolj izvaja smernica, ali ne bi bilo bolje, če imeli neko uredbo, ki bi bila enaka za vse, kaj te smernice so nekaj, kar pač vsak uh, Eh, izvaja po svoje, glede na svojo kulturo izvajanja uh, javnih razpisov, tako da bi bilo morda bolje imeti usklajeno zakonodajo. Potem vprašanje prispevkov držav članic m, mm, proračunu. Tu ne piše kaj dosti. Potem, kar se bilo združenim kraljestvom, v poglavju 2 piše le no eh, komisija naj čimprej reši odprta vprašanja no menim da bi morali v svojem predlogu morali biti vsaj nekoliko samokritični kajti imam več poročil računskega sodišča kjer piše da se države članice ne držijo uh, tega uh, kar tega česar bi se morali glede BND in BDP-ja torej svet bi mora biti tudi nekoliko samokritičen. Kaj ti eh, vaši zaključki morajo biti uporabni za to, da bo celoten sistem se lahko izboljšal, vendar potem moramo povedati, kje države članice ne ravnajo prav, sicer ne bomo ničesar izboljšali. Potem imamo dve priporočili. Eno glede likvidnosti. No, tu menim, da tudi nekoliko pretiravate imeli smo težave na tem področju in mislim, da bi morali tu reči, tu je prišlo do napak. Ne pa, da vedno bolj omejujemo obveznosti za to, da bi zmanjšali plačila. Menim, da bi moral svet tu uh, reči, tu je prišlo do napake in moramo uh, upoštevati kaj in kako in morali bi poštevati večletni značaj proračuna Evropske unije. Ne moremo reči, da bomo izvajali razmerje med plačili in obveznostmi. Tako kot je bilo v prvem letu. Ne, moramo poštevati, da se zadeve spremenjajo in potem na koncu, če se zadeve preveč eh, nalagajo, pride do težav. No, Vem, da se zdaj ne obravnavam različnice sveta, vendar vseeno, ker se ukvarjam tudi s tem, bi me zanimalo vaše mnenje glede dopisa, ki nam ga je poslal generalni sekretar uh, sveta in v katerem je napisal, da je svet. Vem, da to gospod Grafi ni všeč, vendar bom vseeno skušala to povedati, da je svet odprt za to, da bi imeli dialog, ki bi bil bolj odkrit, če ne tako rečem, s parlamentom in da bi odgovorili na naše vprašanja. Torej, da bi imeli nekšno delovno skupino, kjer bi to uh, lahko obravnavali. Torej, predsedstvo, ali ste pripravljeni biti bolj proaktivni in bolj sodelovati uh, s parlamentom glede razrešnice za svet? Gospod minister. kar zadeva stopne napak pri javnih eh, naročilih, moram reči, da sem na to vprašanje že odgovoril. Tako tekom odgovorov, kot tudi v uvodnem nagovoru. Nove določbe v novih uredbah bodo tu zelo dobrodošle. Tudi v poročilu, ki smo ga pripravili, smo že um, zajeli priporočila, ki pravijo, da bi komisija morala tukaj Eh, poseči po tehnični pomoči. S tem bomo zagotovili jasen način porabe sredstev država članicah. Kar zadeva pomankanje eh, nadzora pri določenih eh, izplačilih obveznosti proračuna. Mislim, da to je eno od področji, ki sem se jih lotil na začetku mojega dela leta 2014 in sicer meseca novembra. takrat sem se spoznal s to problematiko. Kot veste, smo takrat v Latviji dobili novo vlado in takrat nabrej sem pristojen za to področje. Omenjena naloga je bila najpomembnejša tudi pri preočitvi dokumentov v sklopu priprave na predsedovanje svetu EU. Če pravilno vem, so svet, parlament in pa komisija dosegli sporazum o potrebi po zmanjšanju primankljaje oziroma napak pri izplačilih proračunskih obveznosti. To je sporazum, ki je nastal po trialogu. Komisija je zdaj pripravljena na črt. Mi pa smo še vedno pripravljeni na konstruktivni dialog, oziroma trialog, tako, svet, tako s komisijo kot tudi z eh, parlamentom, tako da bo načrt pravočasno tudi izveden. Postavili pa ste mi tudi vprašanje v zvezi s tem, da nekaj, da ima, da je v nekaterih državah članicah prihaja do više stopne napak pri določenih izključilih kot v drugih. Mislim, da gre tukaj za sistemsko napako v samem mehanizmu. Mi seveda obžalujemo da dejstvo, da so stopne napak ostale tako visoke. To se predvsem nanaša na projektne skupine pristojne za deljeno pristojnost. Ampak pri splošnem vrednotenju moramo pred seboj imeti širšo sliko in izvesti poglobljeno analizo. Naj še enkrat ponovim. Leto 2013 je zadnje v sklopu prejšnjega programskega obdobja in opazili smo tudi določeno stopno pritiska, da bi prišlo do čim više stopne črpanja sredstev pri vseh institucijah. Plačila je bilo treba pora, um, izvesti do konca prejšnjega programskega obdobja. Nova uredba, um, oziroma nova regulativa, pa to vrsten pristop nekako uh, blaži oziroma odpravlja. Svet je seveda dejal, da ga skrbi tako povišan pritisk ob koncu programskega obdobja. S tem so povezane tudi tveganja, ne nazadnje tveganja za više stopne napak. Naš pristop želi tveganje oziroma pritisk odpraviti. To bomo storili v obliki priporočil. Kot sem dejal, je načr eh, programsko obdobje, zelo načr mm, obdobje načrtovanja za leto 2014 končano. Stopne napak pa je vseeno nižja, kot je bila v prejšnjih letih še posebej, če ob tem upoštevamo znižena plačila, ki smo jih morali uh, izvesti. V tem okviru bi še omenil uh, eh, delovno skupino na vsaki ravni pod vodstvom gospoda Montija, ki je prav tako obravnavala to vprašanje. Na uh, svetu ECOFIN v prejšnjem tednu smo prisluhnili tudi poročilu gospoda Montija o delu omenjene skupine na visoki ravni. Uh, Analizirali bomo tudi vse predloge, ki jih je Monti, eh, gospod Monti predstavil. Od njega sem prijel tudi informacijo, da želi okoli tega vprašanja organizirati posebno konferenco. Želi ji predsedovati, jo voditi in na nje govoriti o odgovornosti pri upravljanju sredstvi. Morda bi lahko to konferenco gostil Evropski parlament. To bi se lahko zgodilo nekje aprila ali pa maja leta 2016. Ampak tega zaenkrat žal ne morem bolj podobno pokomentirati. Postavili ste mi tudi vprašanje o dialogu med parlamentom in pa svetom o proračunski razrešnici. Svet se s parlamentom strinja. Vsi moramo imeti na voljo informacije o uh, finančnih podrobnostih, ki nam omogočajo izvajanje naših pristojnosti oziroma naših nalog v okviru proračunske razrešnice. Svet je že večkrat poudaril, da si želi okrepiti to sodelovanje in da ga želi tudi pozdigniti na uradno raven. Razvili smo projekt, v okviru katerega smo pripravili seznam projektov, ki ga morata obravnavati obe strani. Leta 2014 je parlament v resoluciji z 23. oktobra omenil tudi pristop modus vivendi, se pravi seznam dokumentov, ki bi si ga morala svet in pa parlament izmenjati. Svet je pripravljen stopiti v pogajanja z, pogajanja s predsedstvom Evropskega parlamenta in tekom teh pogajanj razpravljati o modusovi vendi in o sodelovanju na odgovoren način. Pri tem pa moramo upoštevati pristojnosti obeh institucij. Hvala. Ta parlament se brani proti temu pristopu vlad, da ga želijo nadzorovati. Gremo naprej. Naslednji na seznamu gospod Tojer. Najlepša hvala, gospa predsednica. Spoštovani gospod finančni minister, hvala uh, tudi, uh, torej izrekam vam zahvalo tudi strani skupine ALDE, da ste prišli danes k nam v naš odbor in da ste predstavili vaš pogled na proračunske razrešnice. Sam bi se osredotočil na dva sklopa vprašanj. S prvim se bom navezal na to, kar je povedala koja, kolegica Ajala Sender pred menoj. Gre za razrešnico svetu Lizbonska pogodba pravi, da svet pripravi priporočilo o proračunski razrešnici, parlament pa svetu poda razrešnico. Tu imamo razliko priporočilo in pa sklep o e, razrešnici. In ta razlika tudi pomeni, da se vzajemnost strani sveta ne nanaša na simetrično vzajemnost, ampak na asimetrično vzajemnost. In v tem oziru bi nas zanimalo, ali kot predstavnik latvijskega predsedstva svetu EU delite naš pogled, to torej je pogled skupine liberalcev na to vprašanje. Se pravi, da morajo vse javne proračune nadzorovati Eh, neposredno izvoljeni predstavniki ljudstva. To je prvo vprašanje. Potem pa še drugo. Če svet parlamentu priporoča, oziroma ali svet parlamentu priporoča podelitev razrešnice svetu ali ne. To je moje konkretno vprašanje. Drugo vprašanje pa se nanaša na, besed, na formulacije, na dikcijo v vašem priporočilu, v vaših priporočilih, kjer komisijo pozivate, da sprejme ukrepe za zmanjšanje stopne napak. Obenem pa v priporočilih tudi pišete, da vas skrbi izvajanje teh priporočil strani držav članic. Omenjali ste deljene pristojnosti, gospod minister. In nas, skupino liberalcev v parlamentu, bi zanimalo, kako potekajo razprave na svetu na tem področju. Ko prebiramo vaše dokumente, dobivamo vtis, da vi pozivate komisijo, storite nekaj. V drugem stavku pa potem že govorite, da računsko sodišče pravi, da bi lahko države članice same storile to, kar, oziroma k čemu pozivate komisijo. Vi ste izvršna veja oblasti, oziroma saj pri vas razpravljajo, sedijo predstavniki izvršne, izvršne veje oblasti in zato me zanima, kako ta razprava v naši ravni poteka, ali to vi analizirate, se potem o tem pogovarjate ali kako. Nekatere države članice že leta in leta izkazujejo više stopne napak kot pa druge. In morda ta pristop ni tako transparenten kot pa uh, pristop na podlagi semaforjev, točkovnikov in tako naprej, kot to poznamo iz realnega sektorja. Vseeno pa me zanima, kako je s tem. Ko smo govorili o stopnjah črpanja, smo videli, da gre za iste regije, ki imajo s tem pristopom vedno znove težave. Morda tukaj ne gre niti za same države članice, ampak, sam, ampak eh, zgolj za določene regije teh držav. In zato vas sprašujem, kako svet obravnava ta vprašanje, kako želite ohraniti ali pa celo zvišati demokratično odgovornost pri proračunskem nadzoru. Govorili smo o tem, da bi lahko države članice s podpisi svojih ministrov za finance dale signal za neke vrste politično odgovornost, eh, ko gre za ta del nadzora proračuna. In zanima me, kako vi gledate na ta predlog eh, nacionalnih izjav o upravljanju. Hvala. Gospod minister. Najlepša hvala. Govornik se upravičuje. Začel bom eh, ob koncu, ob koncu vašega prispevka. Izva, izjave o upravljanje na nacionalnih ravneh. Svet tega pristopa ne podpira, kajti računsko sodišče je prav tako bilo zelo skeptično glede učinka teh izjav nastopne napak. Nekatere države članice so sicer podpisale to izjavo, ampak ne moremo reči, da gre za države, ki imajo ali pa ki izkazujejo niže stopne napak. Nekatere države imajo decentraliziran ali pa zvezdni sistem. In v teh je nemogoče izvajati to vrstne izjave v upravljanju. Zato morda to ni del najbolj optimalne rešitve. Spomnil vas bi tudi na zakonodajo, ki smo jo sprejeli tekom razprav o novem programu. Nov program je povsem drugačen od prejšnjega. Prejšnji programi so bili mm, usmerjeni predvsem k čim višji stopni eh, črpanja sredstev. Zdaj pa imamo program, ki temeli na rezultatih. To pomeni, da bosta, oziroma da, bost, da bodo svet, parlament in pa tudi komisija storili vse, kar je v njihovi moči, da se stopne napak znižajo. Jaz sem, kar zadeva sodelovanja med vsemi tremi institucijami, zelo pozitiven, zelo optimističen, kajti kadarkoli delamo skupaj, ko gre za pripravo novih ured, nove zakonodaje v okviru programskega obdobja, smo uspešni. Uh, Glede leta 2014 ne morem reči še ničesar, saj se je v bistvu s tem letom novo programsko obdobje šele začelo, ampak upam in želim si, da bodo v prihodnih letih stopne napak nižje. Temu trendu smo že priča, če lahko tako rečemo. Če se primerjamo s prihodnostjo oziroma s preteklostjo, lahko vidimo, da že eh, opažamo trend vedno nižjih stopenj napak. V zvezi z letom 2013 sem dejal, da je bilo tistega leta dvakrat več plačil kot pa v prejšnjih letih istega programskega obdobja, kljub temu pa je bila stopna napak nižja. Potem omenili ste možnost izogibanja napakam. Prejšnji torek je 25 držav članic potrdilo ta sklep. Govorim o uh, razrešnici, proračunske razreš, razrešnici za svet. Preverili smo izvajanje vseh proračunov, proračuna komisije, proračuna parlamenta in proračuna sveta. In eh, ničesar ne skrivamo. Mislim, da je tudi pristop Evropskega parlamenta enak, tudi ko gre za vaše finančno upravljanje računsko sodišče ni odkrilo nobenih resnejših napak, ko gre za izvajanje proračuna tako sveta, kot tudi parlamenta. Finančno poročanje ali pa ustreznost eh, transakcij, izvajanja transakcije je bila povsem uh, ustrezna. Tudi države članice eh, spoštujejo Evropsko pogodbo, v kateri je jasno zapisano, kakšne so pristojnosti posameznih institucij. Tu gre tudi za pristojnosti Evropskega parlamenta. Evropski parlament podeljuje razrešnico komisiji in ne zgolj posameznim institucijam. svet je parlamentu podal vse ustrezne informacije glede postopka razrešnice skladno s 319. členom Evropske pogodbe. In skladno s tem členom svet nima nobenih. Kolegi Vogen, bitte. Hvala, kolega Von. Najlepša hvala, predsednica. Ura je že čez štiri, tako da bom kar se da kratek. V bistvu bom vse skupaj strnil v dve krajši vprašanje. Vrnil bi se na vprašanje odgovornosti držav članic na, na raznih področjih stopen napak, o čemer smo že razpravljali. Gospod minister, v svojem prispevku ste pravilno povedali, da so bile države članice v številnih primerjih eh, so imele te informacije o napakah. In zato me zanima, zakaj po vašem mnenju države članice teh informacij niso uporabile, kajti informacije so bile jasne. Drugo vprašanje pa se navezuje na posamezne države članice. Razumem vas, ko ste dejali, da ne želite izvajati postopka um, izpostavljanja tistih, ki so se slabše odrezali, ampak gre tudi za določena horizontalna vprašanja, horizontalna vprašanja, ki se pojavljajo v številnih državah članicah. Zanima me, ali države članice želijo sodelovati pri um, izpostavljanju najboljših in pa najslabših praks v državah. In kako je tu s komisijo? Ali bi tudi komisija lahko te prakse uporabila za znižanje stopne napak za prihodnje? Ali bi lahko predsedstvo pri tem imelo kakšno vlogo, bi lahko spodbudilo te razprave, ali bi lahko izpostavili posamezne napake? in pa te informacije glede uh, najboljših praks, te bi lahko potem uporabili in stopne napak znižali. Gospod minister. Paldes, eh, pa eh, še imeta. Hvala lepa. Hvala za vprašanje. Prvo vprašanje. Ne govorim takole. Ne moram vsakega primera posebej obravnavati vendar se med sabo ti primeri dopolnjujejo. No, ko govorimo o izmenjavi najboljših praks, pa naj povem naslednje. Takšna izmenjava že poteka med državami članicami. Že iz primerov svoje države vem, da uradniki, ki delajo v pristojnih organih, so zelo zaželjene na konferenca, saj imamo zelo dobre rezultate in naša nadzorna agencija dobiva številna vabila in naši uradniki usposabljajo uradnike v drugih državah članicah. In na ta način recimo poteka izmenjava najboljših praks in sam sem na to zelo ponosen in mislim pa, da bi potrebovali še več eh, koordinacije. In seveda. To je tudi napisano v naših priporočilih. Mi komisijo pozivamo naj nam da na voljo več tehnične pomoči. Gospod minister, najlepša hvala za vašo navzočnost in hvala tudi za vaše komentarje k poročilu, ki se v bistvu ne razlikuje nekako od poročil za prejšnja leta. Kot poročevalka bi povedala še naslednje. Uh, opazili smo, oziroma videli smo, da v državah članicah ne obstaja zakonodaja, ki bi urejala področje konflikta interesov, kajti ko gre za, naprimer, predsednik oziroma predstavnike vlad, ki imajo kakšne deleže v eh, podjetjih, ki sodelujejo z državo, ki posluje državo in mislim, da gre tukaj za stvari, ki jih je treba razrešiti. Svet bi lahko razmislil tudi o morebitnih rešitvah za te primere konflikta interesov. To je v interesu Unije, torej vseh institucij, tako sveta, komisije kot tudi parlamenta. Še enkrat najlepša hvala za vašo prisotnost, eh, srečno pod domov in upam, da boste prisotni tudi v naslednjem krogu razprave, ko bomo govorili o razrešnici za eh, svet. Hvala lepa, gospa predsednica. Določil sem že datum za razpravo o proračunu, tako da bom tu in upam, da bomo lahko imeli zelo plodno sodelovanje od sedaj naprej. Tako da bi lahko uh, zmanjšali stopno napak in nasplošno izboljšali situacijo. Hvala lepa. Hvala lepa. Thank you very much. Thank you. Gremo naprej. Naslednja točka na dnevnem redu je točka 5. Predstavitev poročila. Torej, mojega poročila. Pri čemer bi omenila nekaj malenkosti. Poročilo ima 20 točk in v njem govorimo o zanesljivosti podatkov, ki jih prejema komisija od držav članic. To je povezano s tem, kar smo razpravljali zdaj, malo prej torej. Tukaj si, uh, smo si ogledali tudi finančne korekture z področja kmetijstva in pa socialnih vprašanj. In poročilu sem v središče pozornosti dala uh, težave pri skupnem oziroma deljenem upravljanju. Zaradi nezanesljivosti podatkov je letno poročilo generalnih direktorjev prav tako prizadeto, oziroma so napake v tem poročilu, pa tudi v povzetku poročila. Sama sem v točkah 1 do 3 povzela eh, kritike Eh, generalnih direktorjev, gre pa za sredstva oziroma za um, zneske višini 2,012 milijarde evrov. Mislim, da bi morali tukaj, um, to je vse moje priporočilo, postopati enako kot predlaga komisija. Če grem naprej, vprašanje prihodkov. Tu sem prevzela pomisleke glede uh, glede brutonacionalnih prihodkov, kjer smo eh, se strinjali s komisijo, da moramo zahtevati bolj podroben načrt teh sredstev. To je točka 47 v resoluciji. Nacionalni instrumenti, ki imajo v okviru Junkerovega načrta kar veliko vlogo, eh, so odraženi v točki 25. Tam imamo na primer sklad za eh, regionalni razvoj, za razvoj podeželja, kjer gre za 47 oziroma 553. 44 eh, milijonov, 443 milijonov evrov in eh, potem še za primer Grčije, kjer so banke prejeli 120 milijonov evrov, niti centa pa ni šlo drugam. Pri finančnih korekcijah smo zapisali, da komisija upravlja zelo dobro delo, ampak vprašanje, v katerih letih eh, so se vročila dejansko izvršila so zelo uh, neopredeljena, kajti priča smo bili ogromnim zaostankom, kar je povezano predvsem s področjem kmetijstva. V poročilu sem tudi zapisala nekaj o državah članicah, eh, za katere imamo podatke med letoma 2007 in 2013. Računsko sodišče je izpostavilo tiste države, ki imajo velike težave pri izvajanju eh, izplačili na področju kmetijstva in pa sklada za regionalni razvoj. Omenila sem tudi uh, konflikt interesov, ki je v točka 40 in pa 126. Potem vprašanje, ki je povezano s kmetijsko politiko in pa z pomankljivimi informacijami in s pomankljivo zanesljivost informacij in kako se te, to potem tudi odraža v praksi. Enako velja tudi za stopne napak na področju trženja. Naprimer, v prvem stebru 3,6 odstotka, pri eh, kmetijstvu 7,9 in pa pri trženju 7,5 odstotka. Poslušala sem tudi um, ukvarjati z vprašanjem namenske skupine za Grčijo, za razvoj podeželja. Pogledala sem, kaj ta skupina dela in to je zapisano v točki 118 v poročilu. Potem sem pregledala tudi vprašanje brezposelnosti med mladimi pri vprašanju uh, Romov imam dva, sem zapisala, oblikovala dva odstavka, v katerih uh, sem omenila stvari, kjer Evropska unija ne sme močati. To je točka 130 in 131. Obžalujem dejstvo, da imamo na voljo tako malo podatkov o teh sredstvih in to pomeni, da ne moremo zapisati, koliko sredstev so Romi prejeli in koliko uh, sredstev so Romi prejeli za integracijo v svojih državah članicah. Ko gre za raziskave, mislim, da bi morali kar ja, zdrpniti pod mizo, gospod Muraš, tako da vas nihče ne vidi. Mislim, da so raziskave, da so bile se raziskave kar dobro odrezale v prejšnjem letu, ampak vseeno imamo še nekaj pomislekov. V točki 182 smo zapisali, da mora biti ukrepi bolj ciljani. Potem zunanja pomoč. Splošni pridržek generalnega direktorja Devka, se pravi, da vse, kar je nad 20 stotka, ni ravno ustrezen. Predvsem sem se ukvarjala z delom generalne direkcije za širitev in sicer, da se 100 odstotna vrednost nekega projekta izplača vnaprej na podlagi uh, neke prekomerne ocene, potem pa ta direkcija sredstva ko ugotovi napako, zahteva nazaj, vsaj določeni meri. In s tem želi dati nekako vtis, da direkcija uporablja eh, ta običajen pristop zahtevanja sredstev nazaj in da je delovala posem zakonito. Ampak mislim, da je direkcija za širitev pristop pri evropskem proračunu postavila na glavo, zato sem to izpostavila. Potem vprašanje Ukrajine, kar je točka 161 in 100, do 164 smo zapisali. Pa potem, če je tudi vprašanje 166 in 167, kjer gre za stvari, ki jih bo treba še eh, obravnavati. No, potem primer gane, primer goljufije tu zahtevamo jasno transparentnost, to je točka 168. Spomnim se, da je Evropska unija tu že pripravila dva različna seznama zaposlenih um, ganskih uradnikov, ki so bili plačani z našega naslova. In tako Združeno kraljestvo kot tudi Svetovna banka sta vedela za te goljufije, torej vedela sta, da gre za dve različni podatkovni bazi, kjer so bili navedeni ganski uradniki. V, nek, v eni od teh so, bili, so bila navedena ponarejena oziroma lažna imena. To so stvari, ki jih je treba spraviti. Potem točka 160, kjer govorimo o ING Management Group, o tej organizaciji. To je mednarodna organizacija za upravljanje, ki je v bistvu organizacija za upravljanje premoženja brez vsakašnega pravnega. Eh, pravnega statusa. Skozi leta pa smo te organizacije namenili 134 milijonov evrov. Tudi to je treba izboljšati. Potem delovni pogoji na eh, agenciji OLAF in pa odboru za eh, nadzor. Tukaj gre za statistične podatke, to je sto, točki 193, potem upravni izdatki od 194, 199, delno uporabljanje uh, uredbe o kadrih, potem vprašanje uh, Eh, izravnave prosti čas, vprašanje eh, izbornega postopka, vse to je v točkah 194-199. Eh, Potem to večno vprašanje postopka oziroma poročila po členu 318. To poročilo, strenalno poročilo je zaenkrat neuporabno, kajti bili bi poročilo ki bi govorili o tem, kaj smo zaenkrat dosegli z denarjem evropskih državljanov in državljank. Evropa 2020, na primer. Mislim, da kazalnikov ne bi smeli kar tako poriniti v stran. Če nam rezultat ni všeč, eh, moramo najti razloge, zakaj so rezultati takšni. Vse generalne direkcije se mm, torej uporabljajo te kazalnike, samo generalni sekretariat to zavrača. In vprašanje zaposlovanja, na primer, eh, moramo v tem kontekstu vsekakor ohraniti oblikovan na enak način. To je torej vse, kar lahko nakratko povem o tem poročilu. Vsem priporočam, da ga preberete in eh, če želi kdo kaj povedati, to pokomentirati, je seveda dobrodošel. Komisija, želite še vi kaj dodati? Gospod komisar. Uh, gospa predsednica in predsednica gospa Gresle, spoštovani člani tega odbora in uh, člani sodišča. Danes uh, predstavljam tu komisijo v imenu podpredsednice Georgijeve. Sem pa bil tu tudi januarja zaradi svoje lastne razrešnice. No in na teh zaslišanjih smo že imeli priložnost za razpravo o izzivih in kritičnih vprašanjih, ki jih je izpostavilo računsko sodišče v letnem poročilu za leto 2014 in v poslednjih poročilih. Postopek razrešnice je zapleten eh, in poglobljen in poglobljena računovodska naloga, ki jo komisija resno jemlje. Večanje stopen napak se zmanjšuje, sicer je še vedno na 4,7 odstotkov, vendar komisija si prizadeva, da bi imeli čim boljši nadzor, ponestavitev in izvajanje. Komisija meni, da osnutek poročila o razrešnici je uravnotežen in konstruktiven. Odražajo se šibkosti, ki jih je ugotovilo uh, sodišče in predlaga izboljšave v upravljanju. Mi pozdravljamo to, da ste opazili, kako si prizadevamo pri komisiji varovati proračun. Pozdravljamo tudi večino priporočil, ki so v tej resoluciji o razrešnici. Komisija se zavezuje, da bo izvajala ta priporočila za to, da bi Eh, odpravila ugotovljene napake. Kot je bilo to že v preteklosti navada, smo pripravili pismo, ki ga boste kmalo prejeli in v tem pismu bomo predstavili svoje stališče do vaših uh, stališč. Podpesenica Georgijeva bo na sestanku 23. ali 24. marca in bo bolj podrobno predstavila svoje stališče in bolj podrobno odgovorila na vaše vprašanje. Vendar naj se odzovem na šest področji v tem uvodnem odzivu. Najprej glede izboljšave, potem drugič glede nadzornega sistema, tretjič glede učinkovitosti, četrtič tu bi rad govoril o ponastavitvi, petič rad bi govoril o proračunski disciplini in šestič, rad bi govoril o notranjih politikah, ki jih najbolje poznam. Gospa predsednica in spoštovani člani, ključno vprašanje je e, zmogljivost popravkov in preostalih napak. V točki 109 poročila pravite, da podpirate politiko komisije glede prekinitve plačil. Torej, komisija se spodbuja, da izvaja politiko za prekinitev in odlog plačil. Komisija bo še naprej izvajala to politiko, kadar imamo dokaze o resnih pomankljivostih v nadzoru in upravljanju recimo na področju kohezijske politike. Je leta 2013 komisija začela 265 eh, postopkov. Šlo je za skupni znesek 5 milijard evrov in komisija je popravila ali izterjala leta 2013 3,5 milijard evrov. In v zadnjih petih letih je znesek finančnih popravkov bil 2,2 odstotka vseh plačil. Torej, če vidite, kakšen je obseg teh popravkov in izstrejav, vidite, da je kolektivna zmogljivost sistema takšna, da takšna, da se ta znesek v prihodnih letih investira nazaj. Komisija bo še izboljšala sistem poročanja in izračuna napak in preostalih napak. Torej, naj grem sedaj na drugo točko glede nadzora in glede krepitve sistema nadzora. V sodeh poročila poziva komisijo naj okrepi sisteme. Še zlasti, ko gre za deljene sisteme, za deljeno upravljanje. Zato, da bi odpravili težave, komisija bolj sodeluje z nacionalnimi organi, omogoča usposabljanje in spodbuja za to, da se izvajajo popravki. Prav ste poudarili nalogo, da moramo sodelovati in da moramo razjasniti podatke, ki jih dobijamo držav članic. Komisija ima sistem tematskih revizij zato, da lahko preverja uh, nadzor, ki ga izvaja države članice. Komisija bo tudi uh, upoštevala priporočilo parlamenta glede vzorčanja, ko gre za uh, ugotavljanje stopen napak. Uh, ki jih, o katerih poroča države članice v svojih poročilih. Če komisija ima resne pomisle glede uh, napak, o katerih poroča države članice, potem bo uporabila podatke, ki jih ima na podlagi lastnih izkušenj in bo to posredovala nacionalnim organom. V tem kontekstu komisija želi upoštevati zahtevo uh, parlamenta, da preverja, stopnjo eh, napake, ki jo poroča država članica, glede na svoje podatke. Če meni, da je prišlo do napak, potem naj nekaj povem glede eh, uspešnosti. Pravite, da mora imeti novo kulturo uspešnosti, ko gre za rezultate glede proračuna unije. Dodana vrednost evropskih subvencij je vedno bolj aktualna tema. In merila za uspešnost moramo še naprej razvijati. To je zelo pomembno za komisijo. V času omejenih človeških in finančnih verov je nujno dobiti čim več za vsak porabljen evro. To mora biti osebna prednostna vloga ne le za komisijo, temveč tudi za nacionalne organe, ki upravljajo za več kot 80 odstotki evropskih sredstev. Predsednik Juncker si želi, da bi nova komisija imela konkretne rezultate glede prednostnih nalog o, politike, glede, uh, na, glede na program za povečanje zaposlenosti, rasti in nove delovnih mest. In želimo si izboljšati postopke zato, da bi imeli močnejšo in bolj koherentno uh, kulturo nadziranja. In želeli bi spodbujati bolj učinkovito poročanje o rezultatih. Poročanje o uspešnosti je že nekaj, kar uporabljamo v komisiji. Recimo imamo eksante določanje ciljev za vsako leto in imamo tudi učinkovito ekspost poročanje v letnem poročilu. In tisto, če mor pravimo poročilo, po členu 318. To so temelji za oblikovanje snutkov proračunov. In še naprej bomo tako delovali in bomo tudi redno poročali o tem. Naj še nekaj povem glede poenostavitve. O tem sem že prej govoril. Gre za zelo, za nekaj zelo pomembnega za vse nas. Zakaj? poenostavitev zmanjša upravno breme za javno upravo in za upravičence. Nadzor je lažje izvajati in projekte lažje izvajati. Tako se lahko pri projektih bolje osredotočimo na rezultate. In na ta način poenostavitev izboljša to, kar si želimo, torej sam rezultat. In še nekaj glede tega, da potrebujemo proračunsko disciplino. Le nekaj besed glede tega, glede proračuna, glede lastnih sredstev. Ob koncu 2014 imeli problem s pomankanjem sredstev za plačila in komisija bo tesno sodelovala z dvema vejama zakonodajne oblasti, zato bomo imeli nadzor nad izdatki. V tem kontekstu vse službe komisije morajo skupaj delovati, zato da bi izboljšale svoje cene glede potreb za plačilo na osnovi zelo dobre ocene uh, prejšnjih plačil za to, da bodo lahko dobro določile uh, srednjeročni in dolgoročni uh, tok denarja. To je res pomembno za dobro delovanje vsakoletnega proračunskega postopka in komisija se bo držala svojih zavez na tem področju. Razprava ob koncu prejšnjega leta glede BND-ja se je k sreči dobro rešila. Zato komisija meni, da je dobro, da smo imeli revizijo glede številk BND za statistične namene. Statistika, ki jo trenutno uporabljamo, je najboljši pristop, ki smo ga doslej imeli. In torej Eh, komisija je veliko vložila za to, da bi izboljšala statistične podatke po državah članicah. In naj povem še nekaj za konec glede notranjih politik. To pravzaprav zadeva moje področje dela. V poročilu piše, da čestitate komisiji za izvajanje sedmega okvirnega programa in pozdravljate dejstvo, da je komisija uh, izvedla več kot 500 revizij in tako naprej. No, sodišče je tudi v svojih priporočilih povedalo nekaj glede notranjih politik. Pravila so tu zelo zapletena in tudi to je lahko ver težav, katerim smo priča in komisija skuša uh, narediti vse, da bi se izognili takšnim težavam kratkoročno. Če imamo ponostalna pravila, bomo lažje zmanjšali stopnjo napak tudi za ta del odhodkov. In Veseli me, da ste ugotovili izboljšave na našem področju in hvala za to, da ste to priznali. V svoje prišli gospe in gospodje. Upam, da bo moj prvi odziv na to koristen in upam, da bo to pripomoglo k finalizaciji tega poročila. Še naprej bomo tesno sodelovali s poročevalko in s člani odbora za proračunski nadzor. Vielen, vielen Dank, Herr Kommissar. Ich möchte Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj bi dala besedo tudi predstavniku Evropskega računskega sodišča, razen če nimate kaj dodati k temu. Ja, Dobro, potem je pa kolega Panjo prosil za besedo. Izvolite. Hvala, gospa predsednica. Kot ste sami napisali v poročilu, gospa predsednica, je poročilo Olaf, Olafa, ki je bilo objavljeno pred nekaj tedni, je omogočilo, da s prstom pokažemo na to, kar se je zgodilo v primeru Tindufa. Naj nekaj povem glede te zadeve. Podpiram vaš predlog ki pravi, da bi Olaf moral izreči zahtevo po izterjavi. In ne vemo, zakaj komisija ni tako ravnala, zakaj ni zahtevala denarja. In podpiramo vaše stoličile tega. Potem drugič, ne vem, zakaj so šele po sedmih letih objavili to poročilo. Menim, da bi morali zahtevati to, da se to poročilo v celoti objavi. Velik del je namreč še vedno zaupne narave in meni je to za pomembno vprašanje transparentnosti. E, tretja in zadnja pripomba. Torej, e, takšna nesmotrna poraba humanitarne e, pomoči je nekaj, kar je slabega, kar meče slabo luč eh, na humanitarno pomoč Evropske eh, komisije. In eh, tu gre torej za pomembno vprašanje glede Zahodne Sahare in torej toliko je tega poročila. In upam, da bo komisija v prihodnih letih glede te zadeve torej se bolje odrezala. Hvala. Nihče drug se ni javil k besedi. Zato bi še samo nekaj. A ne, oprostite. <clears throat> You, very, very Na kratko. Hvala za to poročilo, za osnutek tega poročila. Zelo podpiram prestop osnutka. Kaj želim povedati? Nikoli ne moramo biti preveč kritični. Recimo odstavki 36 do 39. Tu so zadeve, o katerih sem že večkrat govoril. In tudi ministru Rejsu sem že danes dejal, da ne moremo uh, doseči napredka pri varovanju finančnih verov unije in da kopičevalske denarje, če se ne lotimo pravih podatkov. In zato bi ob te priložnosti rad dejal, da če govorimo o tem, da kažemo s prstom nekoga. Ne gre za to, da želimo nekoga osramotiti. osramotiti. Ne, želimo se nečesa naučiti, želimo se naučiti drug od drugega. In če imamo eh, skupno medsebojno spoštovanje in zaupanje v to, kar počnemo, potem tu ne gre za kazanje s prstom, za sramočenje, temveč gre za to, da skrbimo za denar davkoplačevalcev. In to mislim, da je skupnem interesu, zato se mi zdijo odstavki od 36 do 39, pa tudi 59 zelo pomembni in bi res rad podprl te odstavke. Hvala. Ja, film da. Najlepša hvala. Ker zadeva to poročilo, naj dodam še nekaj. Sama sem seveda uporabila pri pripravi osnutka poročila po vse informacije, komisije, recimo kar zadeva strukturne sklade, področje kmetijstva. In poskušala sem to narediti tako, da bodo lahko v širših krogih razumeli, zakaj gre. Torej gre za podatke, ki, gospod komisar, bi jih morali v javnosti poznati. No, vi nimate osebno nobenega razloga, da se pritožujete, ampak kajti vaš generalni direktorat je tisti, ki je najboljši. Ampak vseeno, kar zadeva komisijo kot celoto, potrebujemo več podatkov. Ne smemo pozabiti, da Evropsko unijo sestavljajo države članice. Države članice nam morajo pomagati stvari izboljšati in potem, smo, kar smo slišali od gospoda Rejca, moram reči, da nimam ne vem kako visokih pričakovanj. To poročilo bi v prihodnosti lahko še dopolnjevali. Vem, da generalni direktorat širitev ni zadovoljen z mojimi ocenami, no morda bom dodala še polovico stavka, da bom poudarjala, da je način porabe sredstev v tem direktoratu eh, nekaj, kar eh, je misleading, kot se reče po angliško, nekaj, kar zavaja. Žal sem to ugotovila oziroma obratno, ugotovila sem, da niso mislili vaši podatki, temveč da v generalnem direktoratu za širitev pravzaprav najbolje uporabljate tiste eh, podatke, ki so vam na voljo. In mislim, da vračila sredstev na vašem področju dela skoraj da niso bila potrebna. Videti je, da torej nekateri deli komisije to, dobro, to delo dobro upravljajo in ne vem, zakaj ne bi vsi to delali tako. No, seveda se bo treba izboljšati. Danes sem telefonirala o tem tudi z, gospod, z komisarjem Hanom. Gospod eh, Parnjo. Eh, dobila sem nekaj pisem, ki govorijo o francoskem plivu. Tu gre za pomembno zadevo v zvezi s polisarjem, kar sem izvedela, sporočila od Olafa. In tu sem izvedela nekaj, kar nisem vedela, nažal. Ugotovili smo, da plačujemo za polisarja in ne verjamem, da se evropski skladi za namene temu. Zato se bomo še naprej borili s komisarko Gorgiolje tega. Dajemo sredstva, veliko denarja, 10 milijonov evrov. To razumem, to nam je razložila, vendar vse to, kar piše v poročilu Olafa, je nekaj, česar ne moramo praviti našem dolgo časa. Nisem eh, za ali proti, ne vem, zakaj točno gre, vendar menim, da uh, Evropska unija uh, plačuje zato da imajo begunci dostop do humanitarne pomoči. In uh, mi menimo, da gremo za ne, da nekaj dobrega, potem pa se ta sredstva uh, preusmerijo v nekaj posebno drugega in to je nekaj, kar ni prav in bom pa seveda se še poglobila v to vprašanje. No, ko že takole posedimo skupaj in vidim eh, namestnika generalnega direktorata DEFCO, me zanima, kaj pa IMG. To pomeni, da je komisija z 135 milijoni evrov financirala neko zasebno uh, osebo ki nima pravnega statusa. Komisija mora sedaj dokazati oziroma zahtevati od te organizacije IMG, da dokaže svoj pravni status. Pravzaprav je to organizacija, ki sploh ne obstaja. Gre samo za enega človeka, ki je dobil milijone in milijone evrov. To vprašanje ne postavljam komisarju, ker se verjetno s tem ne ukvarja, Ampak lahko seveda kot komisar tudi sami odgovorite na to, kako boste to zadevo peljali naprej. Ja, dank, Hvala, gospa Gresle. Kot vedno ste omenili tisto, kar je najbolj pomembno. No, v tem trenutku lahko rečem tole. Ko smo ugotovili, da Olaf preizkuje to zadevo, smo prenehali sklepati nove pogodbe z IMG, pač po načelu deljenega upravljanja. Sedaj je Olaf že posredoval to poročilo, seveda ga še ne smem vam dati v roke, trenutno ga proučujemo, vsa plačila pa smo sedaj centralizirani, in vse ukrepe, ki so zasnovani na deljenem upravljanju, smo zaenkrat eh, postavili na hladno. Videli bomo, ko bomo pravčili to poročilo Olafa, kaj lahko naredimo. Ampak na nekaj bi vas še opozoril. Imate prav, da obstajajo dvomi, kar zadeva pravno naravo te organizacije IMG, ampak do danes še nimamo nobenega dokaza o tem, da so sredstva neustrezno porabili v IMG-ju. To pomeni, da je treba to tematiko obravnavati samo zase. Nimamo nobenih indicov, da je šlo za neustrezno porabo sredstev s strani MGA. Problem je samo pravni status te organizacije in OLAF je, ko bo ugotovil, eh, kakšen je pravni status, nam bo verjetno posredoval eh, dodatne informacije. Upam, da to ne bo predolgo trajalo. IMG, e IMG e je imel v Pegasusu nalogo in sicer, da plačuje sodelavce palestinske mm, palestinske vlade. Več kot, no nimam točnih podatkov, več kot 10 tisoč, 20 tisoč, 50 tisoč ljudi je dobilo denar iz teh sredstev, uh, menda tudi pripadniki Hamasa. Ampak ne vem, ali smo mi resnično dobili v seznam tistih, ki so dobili plačila iz teh sredstev. Uh, to bi morali vedeti. Torej, zadeva ni tako enostavna, kot ste vi morda menili. Treba je vedeti, kje dela IMG in če veste, kje dela, če dela na takšnem občutljivem uh, območju, je treba biti previden, da se ne bomo opekli prstov. Sama mislim, da komisija ni zelo. Uh, odločno preverila te organizacije in porabe sredstev. Ne vem, kako lahko rečete, če niste preverjali teh uh, pogodb z organizacijo IMG, kako lahko veste, kaj je bilo z izvrševanjem plačil, v, če je v okviru Pegasusa nekdo bil plačan kot neka institucija, pa je bil samo človek, ki je imel hotelsko sobo z računalnikom, ne vem, Skratka, zelo debelo poročilo bomo potrebovali od vas, kaj se je zgodilo, kako je do tega prišlo, kako to, da je organizacija, ki pravzaprav ni verodostojna, dobivala toliko let eh, denar od eh, komisije. Ja, Deklica za vse naj bi bil, bil ta človek oziroma ta organizacija, ampak ne vem, ali je to pravilno na uporaba finančnih sredstev Evropske unije. Vsekakor bom vesela, če bom dobila še en odgovor na te moje besede. Ja, v tem trenutku vam kaj dosti več ne morem povedati. In tudi ne dosti več kot to, kar je komisar Pibalks prejšnje leto govoril v zvezi s to organizacijo. Ampak rekli ste, da želite debelo poročilo na vaše mize. No, mi trenutno proučujemo poročilo Olafa. Ampak pravite, da nismo preverjali o izvajanje storitev strani IMG-ja. To ne drži, kajti tako kot vse ostale eh, organizacije te vrste smo tudi IMG preverjali. Dobro veste, da je v težkih situacijah ta organizacija IMG dejavna in težja, ko je situacija v nekem primeru, bolj dejavni so. Gre za morda tveganje, da nekaterih stvari niso opravili tako kot nekatere podobne organizacije, to morda lahko vzamemo na znanje. Ampak dobro, vašo, preš, vašo prošnjo sem vzel na znanje, da bomo še enkrat vse preverili in vam tudi poročali. Hvala. Ja, ja hvala. Nihče drug se ne javlja k besedi. Potem smo prišli do konca te točke na dnevnem redu. Oprostite, gospod komisar, izvolite. Much, uh, Hvala, gospa Gresle. Najprej se vam zahvaljujem za to, kar ste rekli v zvezi s kazanjem s prstom na krivce. Za vse v Evropi in v Evropski komisiji je to pomembno. Mi seveda hočemo najprej ugotoviti, kakšen je problem, se lotiti odpravljanja vzrokov in ugotavljati, kakšen je napredek pri odpravljanju problema. Zato se z vami v celoti strinjam. Vendar težava je v tem, da včasih stvari niso črno-bele, temveč so bolj sive barve. In v takem primeru ni tako enostavno stvari ugotavljati. Bom pa vsekakor gospodu Danielsenu, generalnemu direktoratu NIR, posredoval vašo prošnjo. Morda bi lahko sedaj že generalni direktor tudi kaj povedal v zvezi s tem. Hvala. Mislim, da ste se s komisarjem Hanom o tem že pogovarjali. Dobro bi bilo nadaljevati s tem, dialogom, ko nastaja vaš osnutek poročila. Dve stvari bi rekel. V poročilu govorite o predfinanciranju in o um, ob, obračunu sredstev za predfinanciranje. Imamo en formalni postopek za uh, razreševanje uh, finančnih transakcij. In tukaj gre za formalno uh, končni obračun za posamezna sredstva. Tam preverjamo uh, zakonitost, točnost eh, in verodostojnost podatkov in seveda potem sprožimo akcijo uh, izterjave, če stvari niso bile takšne, kot morajo biti. Drugo vprašanje začasni računovodski postopek, temporary accounting procedure. O tem je govora tudi v poročilu računskega sodišča. Ugotovili smo tudi sami, da je to stvari treba izboljšati. In to je tisto, tisto o čemer tudi vi govorite v svojem poročilu. Obračuna dokončnega ne bomo več opravljali tako kot do sedaj. Samo, ko bomo sklepali pogodbe, bomo začeli eh, obračun sredstev delati na podlagi eh, stroškov. Ta začasni računovodski postopek pa ne pomeni dokončnega obračuna, ko gre za zakonitost in eh, verodostojnost. To smo posredovali v odgovor tudi računskemu sodišču in seveda v nadaljem postopku bomo pojasnili, za kakšno razliko v novem postopku gre v primerjavo s prejšnjo. Hvala. Ja, razumem, da ste sedaj dva računovodska postopka, ki sta bila do sedaj ločena, združili. Ampak ni se mi zdelo, to možno, zato tega nisem sama v svojem poročilu kot nekaj eh, predvidljivega eh, predstavila. Hvala, predsednica. V imenu računskega sodišča naj vam izrazim hvaležnost, ki ste jo izrazili ob eh, omembi našega preminulega člana, gospoda Bomba aprila, ko bomo govorili o naslednjem poročilu, vam bom predstavil še nekatere odgovore na to vašo, uh, vaš osnutek eh, poročila. Seveda, priprava razrešnic je za nas zelo pomembno delo, tega se resno lotimo in tudi informiramo vse potrebne o tem. v vseh dosedanjih eh, stikih je prišlo do povdarka problema nacionalnih izjav. Naj povem, da računsko sedišče meni, da so nacionalne izjave v sedanji obliki, ki jih pripravljajo države članice, nekaj, kar ni zelo koristno za opravljanje naših odgovornosti, ki izhajajo iz eh, pogodbe. Hvala. Najlepša hvala za to pojasnilo. Ja, danes marci česa še ne moremo dokončno doreči. Strinjam se. Dobro, sedaj smo res prišli do konca te točke dnevnega reda. Pojdimo na naslednjo, to je šesta. Razrešnica edf very much madam chair hvala gospa predsednica opravičujem se ker me zapušča dober glas Martina, malce počakaj, ker ti po tej točki dnevnega reda mislim, da bo kar nekaj ljudi odšlo iz dvorane. Komisar, vi pa še ostajate, kaj ne? Okay. No. Ja, ers e evropski razvojni sklad je zelo pomembno orodje za financiranje posebnih projektov v razvo, državah v razvoju. Z nami je v tem poročilu bilo zato pomembno definirati tri skupke stvari. Najprej prednostne naloge, drugič, treba je ugotoviti, kakšne so lekcije, ki smo si jih naučili, nauki in izkušnje z preteklosti in tretjič, pripraviti priporočila za prihodnost. Kar zadeva prednostne naloge. Najprej treba določiti strategijo in prednostne naloge ERS-a glede na politične prednostna področja, kot tudi glede na finančne kriterije in kriterije učinkovitega financiranja. Ko gre za definiranje ustreznih finančnih inštrumentov, seveda upoštevamo izpostavljenost velikemu tveganju v državah v razvoju. To visoko tveganje je seveda posledica geopolitičnih, institucionalnih in upravnih pogojev. Tretja prednost v tem poročilu je podpreti več novih inovativnih finančnih inštrumentov kot boljše upravljanje se sredstvi in predpogoj za ved, boljši nadzor. Gre za različne finančne inštrumente Evropske investicijske banke, pa seveda tudi sredstva EU. Četrta prednostna naloga. Predlagamo, saj dolgoročno, da se ERS vključi v strukturo proračuna EU, no dolgoročno, kot sem rekla. Peta prednostna naloga. Učinkovito sodelovanje z mednarodnimi organizacijami je treba pospešiti, zlasti organizacijami v okviru institucij Svetovne banke in Združenih narodov. Potem drugič, kaj smo dosegli, kakšni so nauki, ki smo si jih eh, nabrali iz preteklosti. Nekaj zelo pomembnih naukov je iz preteklosti. Izboljšati je treba nadzorovanje, revidiranje in eh, upravljanje, vključno z ex ante nadzori treba je izboljšati oceno uh, zakonitosti in uh, verodostojnosti transakcij, treba je seveda vključiti tudi uh, nekatere napake in uh, korekt, korektivne ukrepe za te. Sistem upravljanja z tveganjem in nadzorni sistem je treba izboljšati. Tretja skupina pa so predlogi za prihodnost in priporočila. To vse najdete v podrobni obliki v poročilu. Najprej priporočam, da natančno določimo strategije in prednostne naloge prihodnih dejavnosti ERS-a in da zgradimo sistem finančnih inštrumentov na tej osnovi. Seveda pri tem spoštujemo načela učinkovitosti in preglednosti. Drugo priporočilo. Podpiramo komplementarnost sistema ERS-a v okviru večletnega finančnega obdobja za 2014 do 2020. Prepričana sem, da bi na ta način lahko zmanjšali tveganja napak, odpravili bi lahko nepravilnosti in izboljšali preglednost in pravno varnost. Tretjič. Mislim, da lahko prispevamo aktivno k razpravi o dolgoročnih ciljih ERS-a po letu 2020 to bo seveda tudi novi sklic novega parlamenta. In zadnje priporočilo. Podpiram vključitev ERS-a v splošni poračun EU. Na ta način bi lahko okrepili demokratični nazor, saj bi Evropski parlament sodeloval pri določanju strateških prioritet in zagotavljanju finančne pomoči. Želela bi se zahvaliti vsem poročevalcem v senci, z njimi sem dobro sodelovala. Vsi so veliko prispevali k temu poročilu. Vrok za vložitev predlogov spremem je 5. marec ob 12. uri in upam, da bomo vse te eh, predloge spremem lahko tudi upoštevali. Hvala. Hvala tudi za napor ki si ga naredila. Vedno je zanimivo in eh, polno izzivo pripraviti takšno poročilo in ERS mislim, da zasluži takšno poročilo. Poročevalci v senci bi želeli kaj dodati? Ne bi komisija želela kaj reči? Ja, dank, Hvala, gospa predsednica. Najprej bi se poročevalki in računskemu sodišču se so zahvalil za njuni poročili. Sveda je stališče sveta je tudi vključeno in je pomembno. Strinjamo se v celoti s poročevalko, da potrebujemo jasne strategije in prednostne naloge za Evropski razvojni sklad. Na tem delamo že leta, in seveda pravne podlage morajo tukaj biti osnova. Sporazum iz Kotonuja, Agenda for Change in besedila, ki smo jih sprejeli v okviru nove finančne perspektive, so temelji za to delo. V okviru teh splošnih prioritet imamo za e RS tudi nov neformalni eh, postopek sodelovanja se strani Evropskega parlamenta. To je sedaj drugače kot v prejšnji finančni perspektivi. Podobno kot smo se to dogovorili za instrumente v okviru proračuna. Z parlamentom se bomo pogovarjali o pripravi prednostnih nalog in strategiji ERS-a. Tako smo že upoštevali željo parlamenta v situaciji, ko za to sodelovanje ni pravne podlage. Tudi predloge poročevalke smo vzeli na znanje, kar zadeva izvajanje oziroma nauke iz izvajanja prejšnjih eh, skladov. Seveda bomo to vključili tudi v prihodnje delovanje. Zavedamo se nečesa. Stopnja napak je še vedno previsoka, tu se strinjamo s poročevalko, zato smo pripravili lastno študijo, s katero smo preverjali stanje stvari in ugotovili, da obstajajo slabosti v sistemu. Na odpravi teh slabosti sedaj že delamo ker zadeva eno vprašanje, ki ga je tudi omenila poročevalka, namreč, da bi morali bolje sporočati rezultate dela, pa bi rekel takole. Kmalo bomo pripravili in objavili nov dokument, kjer bo nov okvir za merjenje rezultatov glavni del tega dokumenta. Za že za letošnje leto bomo uporabili ta nov okvir poroč, poročanja o rezultatih. Tako da ne bomo v prihodnosti poročali samo o inputih, temveč tudi o outputih, ne samo o tistem, kar smo vložili, temveč tudi o rezultatih. Mnoge točke, ki jih je omenjala poročevalka, smo vzeli na znanje, kot sem že rekel, zlasti bi želel povdariti naslednje ko gre za proračunsko podporo operacijam, tukaj je število oziroma znesek eh, se zmanjšal, zato se ne strižnjamo z tem, kar pravi poročevalka v poročilu, namreč, da se ne da natančno slediti porabi sredstev iz proračuna Evropske unije to ne drži čisto, ker imamo posebne evalvacijske sisteme, tako da porabo sredstev iz proračunske podpore in doseganje rezultatov iz proračunskih podpor lahko natančno sledimo. Ko gre za posamezne skupine prejemnikov, so problemi večji kot pri drugih, tako kot pravi poročevalka, gre za nevladne organizacije, s katerimi sodelujemo in ki so zelo različno razvite, vendar, ko gre za določanje njihovih ciljev in sporočanje teh ciljev, tako komisiji kot parlamentu, so mnoge od teh organizacij že naredile velik korak naprej. Zato se zahvaljujemo poročevalki in uh, odboru za to delo. Najlepša hvala bi morda lahko povedali še nekaj v zvezi z Gano. Tudi tu je šlo za proračunsko pomoč iz ERS-a in zanima me, kako je s tem, kako poteka stvari in kdaj lahko pričakujemo poročilo za sistem. Primer Gane nam je seveda dobro poznan. Bi pa povedal, da od leta 2012 zaradi drugih razlogov nismo več eh, izplačevali pomoči, proračunske pomoči Gani. Gana pogojev za proračunsko pomoč, torej proračunske stabilnosti, ni več izkazovala in zato pomoči nismo več izplačevali. To ni povezano z vprašanjem eh, plač uradnikov. In kot rečeno, od leta 2012 zaradi makroekonomske situacije proračunske pomoči Gani ne splačujemo več. Vemo pa, da naša izplačila niso neposredno povezana z primeri goljufij v Gani. To je v poročilu tudi zapisano. In če lahko še povem, um, bi dejal, da je proračunska pomoč eden od vzvodov za reševanje teh težav? Se upravičujem. Če vrtamo mm, vodnjake v gani, potem potrebujemo zelo določena sredstva. In za, naprimer, gansko vlado je takšen projekt lahko zelo dobrodošel za pridobivanje dodatnih proračunskih sredstev. To je torej dodana vrednost in vzvod. Zelo učinkovito. Hvala. Najlepša hvala. Bi morda poročevalka še želela besedo. Martina? Ne. Dobro. Gospa Šmit, izvolite. Najlepša hvala. Vprašanje imam. Slišali smo o neform, nekaj o neformalnem dialogu, ki poteka, ampak kakšen je pravni okvir za to? Jaz ga ne poznam. V okviru poročila smo o tem tudi govorili. Zelo smiselno bi bilo, če bi lahko to izvajali v okviru nadzora parlamenta in tega ne bi puščali pod nadzorom banke. In moje vprašanje je, kaj nam bo prinesel neformalni dialog, razen tega, da lahko povemo, kaj nam ni všeč, kaj bi še lahko izboljšali. Nič drugega kot težav ne bomo povzročali s tem. Seveda hvala za to, da ste nam prišli naproti, ampak. Uh, kako lahko to bolje izkoristimo. Morda sem pa napačno razumela pojem neformalni dialog. Ne vem. Hvala. Izvolite. Ja, veliko več v zvezi s tem ne morem povedati. V proračunu imamo za to ustrezne instrumente. Naprimer, nov instrument strateškega dialoga. Zato smo pripravili tudi izvedbene eh, ukrepe. to tudi jasno izkazuje, kakšen je političen angažma komisije, eh, sploh na področju proračunskih instrumentov, proračunske pomoči, to je tudi proračunske instrumentov FISK. Na ta način lahko, oziroma, ker parlament zaradi pravne podlage ne more sodelovati pri naših projektih, eh, bi morali spremeniti pravno podlago. To je zaenkrat sporozum iz Kotonuja, trenutna pravna podlaga pač je takšna, kot je in v okviru te lahko parlamentu zgolj ponudimo neke vrste uh, eh, usporeden dialog z DCI. In konkretno bi lahko naš pristojni komisar dejal, da na politični ravni sprejema eh, ali pa pripoznava komentarje parlamenta, to pa je tudi vse. Več zaradi pravnega okvira zaenkrat ne moremo storiti. Uh, Če boste zahtevali še več, potem pač eh, vam žal ne moremo priti naproti. Bi bilo pa zanimivo razmisliti, da bi v prihodnem obdobju, naprimer že v tem 2014-2020, razmislili o možnosti, ki jo parlament omenja. Hvala. Ja, eh, mi imamo vedno pristop, lahko je tudi malo več, kot pa piše na tehnici, kot pri mesarju. Um, če nam boste ponudili več, potem se bomo s tem seveda strinjali. Ampak kot rečeno, tukaj gre za prošnjo, ki jo je izrazil odbor za proračunski nadzor. Kakorkoli, to je vse. Ni več dodatnih komentarjev. 5. marec je rok, tako kot pri proračunu za komisijo. Gremo na naslednjo točko na dnevnem redu in to je razrešnica Evropskega parlamenta in kolega Panjo bo predstavil poročilo. Hvala, gospa predsednica sem poročevalec za razrešnico za proračun parlamenta za 2013. Naj povem, da dakolpečevalski denar se mora čim bolje uporabljati v Evropskem parlamentu v času krize. Moramo podpirati evropske državljane, tako da jim pokažemo, da lahko izboljšamo na vseh ravnih svojo učinkovitost in to moramo dokazovati vsak dan. Evropski parlament si mora za to prizadevati na vseh področjih, kjer lahko izboljša upravljanje z javnimi sredstvi. In seveda situacijo lahko vedno izboljšamo, zato v svojem poročilu zahtevam dodatne napore uh, na več področjih. Prvič, prvo področje, kjer mislim, da potrebujemo izboljšave. Tu gre za to, da moramo obravnavati zadeve, ki jih je ugotovil revizor v svojem letnem poročilu, potem drugič. A, izplačila plačil uh, obiskovalcem. Oni dobijo 13 odstotkov denarja v gotovini za svoje potne stroške. Če želimo izboljšati uh, To izmenjavo z obiskovalci mislim, da je dobro, da imamo še naprej to stopnjo. Potem tretjič, kaj lahko še zboljšamo. Prišlo je do povišanja potnih stroškov uh, informacijske popisarne, tu je šlo za 7 odstotkov. Zato menim, da moramo več uporabljati videokonference, kot pa da imamo tako drage obiske. In potem četrta zadeva, kjer lahko zadeve zboljšamo, to je okrepitev nadzora pri uh, uh, najemanju lokalnih asistentov. No, število lokalnih asistentov je varjalo od nič do 43. 43 to je vseeno nekoliko preveč, potem petička lahko izboljšamo. Torej, če imamo 43 asistentov za enega poslanca, potem se sprašujem, koliko se plača takšne asistente, če jih je 43. Torej, petič, e, nimamo enakopravnosti, ko gre za upravna delovna mesta. Ženske le 29 odstotkov, ko gre za vodje enot, 33 uh, eh, eh, direktorjev in 34 glavnih direktorjev. Menim, da morajo biti ženske več prostora v upravi, kajti menim, da je žensk premalo na vodilnih delovnih mest. Potem šesto, šesto priporočilo moramo uskladiti gostinsko politiko parlamenta s politiko komisije in sveta. Prevelika razlika je v cenah in kakovosti obrokov, ki jih nudijo naše menze. Mislim, da tu potrebujemo uskladitev, tako da bomo imeli uh, primerljivejšo ponudbo. No, kar zadeva gostinske stvitve, mi parlament zaostajamo. No, potem vprašanje uskladitev glede Evropske hiše. Evropska komisija in parlament bi morala bolje uh, podel, razdeliti stroške. Evropske hiše so zelo dobre za to, da povečamo prepoznavnost evropskih institucij. pravimo, da je proti evropejcev preveč. No, potem pa moramo stojiti nekaj takega, da bomo se borili proti temu in gotovo bi se komisija in parlament morala uskladiti glede financiranja evropskih hiš. In potem osmič. Um, Moramo dobiti rezultate glede dela akreditiranih asistentov. Tega nimamo. Potem Poleg teh osmih priporočil bi rad povedal, da moramo biti pravični. In naj povem, da je bila naša administracija predvsej uspešna in vzpostavili smo GD za raziskave in za varnost, GD Safe. To, da znotraj Eh, parlamenta upravljamo varnost, je nekaj, kar nam je omogočilo velike prihranke. Potem za 5 odstotkov smo zmanjšali stro, potne stroške poslancev, s tem smo prihranili 4 milijone evrov v leta 2014. Potem tretjič zmanjšali smo stroške za Europarl TV 8 milijonov leta 2013 uh, eh, in povečali pa smo število klikov na uh, posnetke. Uh, 53 uh, milijonov smo povišali stopnjo gledov na več kot 400 milijonov. In tudi prišlo je do izboljšave, eh, ko gre za število asistentov po volitvah 25. maja in potem prišlo je do konca prehodnega obdobja glede zaposlovanja družinskih članov poslancev. V prejšnjih letih smo bili priča uh, družinskim situacijam, kar uh, se mi je zdelo posebno neprimerno in zato sem vesel, da smo leta 2013 eh, s tem res prenehali in da ne moremo več zaposlovati družinskih članov. Potem uh, eh, 25 milijonov evrov smo prihranili pri tolmačenju in prevajanju. Poleg tega vedno več uh, eh, IKT storitev izvajamo znotraj parlamenta in s tem smo tudi zmanjšali stroške. Uh, sedaj, ko imamo vedno manj papirja na sestankih, smo tudi veliko privrčevali, vendar tu bi tudi lahko še kaj zboljšali. Rok za predloge sprem je 5. marec ob 12. Torej ni 3. marec, temveč 5. marec. O tem bomo glasovali na odboru 24. marca. In ob koncu bi se zahvalil eh, vsem upravam, s katerimi sem sodeloval v primeru reviziji in hvala tudi pročevalcem v senci, s katerimi se bom sestal še po 5. marcu oziroma v obdobju med 5. marcem in 24. marcem. Takrat bomo pripravili končno različico poročila. No, o njem pa bomo glasovali na odboru 24. marca. Vielen, vielen Dank für Najlepša hvala. Hvala za predstavitev usnutka poročila. Gospod Savama, dobi besede, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej bi čestitev poročevalcu za opravljeno delo in pa tudi pokomentiral njegove poročilo. Pregovor obstaja, mislim tudi v angliščini, manjši potoki nastane reke. Uh, Mislim, da je to naš pristop, to moramo početi in se nekako eh, orientirati po tej liniji ter skušati privrčevati vse evre, cente in papenje, ki jih lahko. Osnutek poročila je kar dober pregled nad celotnim stanjem in dobro izpostavlja tista področja, ki lahko kaj privrčujemo. Bi pa izpostavil eno stvar, ki bom morda pripravil tudi predloge sprememb in sicer, da bi si morali ogledati uporabo oziroma porabo potnih stroškov in da moramo pri tem biti enako pozorni, enako natač, natančni. Um, ko gre za kogarkoli, za katerega koli poslanca oziroma zaposlenega v parlamentu, ko gre za poslance, nas poslance ali pa uh, častne poslance, je pristop zelo drugačen, kot pa pri morda osebju. Zelo natančni smo, ko gre za to. Tako da mislim, da bi morali imeti enak pristop pri vseh. Hvala. Hvala, kolega Grebrandi. Najlepša hvala, gospa predsednica. Tudi jaz bi se gospodu Panjovo seveda zahvalil za pripravljeno poročilo. Gre za zelo dober začetek postopka razrešnice parlamentu za leto 2013. Najprej morda splošno pripombo. Smo v letu po eh, letu, ko smo imeli volitve. Ne vem sicer, kakšne so vaše izkušnje na tem področju, ampak sam sem doma na nizozemskem opazil, da je bilo tekom volilne kampanje, predvolilne kampanje zelo težko razviti razpravo o tem, kaj sploh počnemo v parlamentu. Razlog za to je bil zgolj en mediji, pa tudi širša javnost so se vedno znova začeli pritoževati nad eh, velikimi stroški, ki so povezani s parlamentom, nad pomankanjem transparentnosti pri parlamentu, nad visokimi dnevnicami in tako naprej in tako naprej. Če si pogledate raziskavo Eurobarometra, ki uh, skuša uh, odkriti, kakšna, kakšna je podoba Evropskega parlamenta javnosti, boste opazili, opazili enako stanje. Uh, Velik del evropskega prebivalstva nima pozitivnega mnenja v Evropskem parlamentu. V bistvu je še huje. 25 odstotkov ljudi ima izjemno negativen pogled na del Evropskega parlamenta. Ko jih vprašamo zakaj, so večinoma odgovori šli v smer, da gre za finančne mahinacije oziroma finančne stvari, ki naj bi jih tukaj v parlamentu morda spregledali ali pa izvali na napačen način. Se pravi, ne gre zgolj za pravilno upravljanje, ustrezno upravljanje z javnim denarjem, ampak gre tudi za ohranjanje naše podobe, podobe parlamenta. Zelo težko bo vsebinsko razpravljati o našem delu ravno zaradi tega negativnega uh, učinka oziroma zaradi negativne podobe, ki jo ima parlament v javnosti. Saj pri nas na nizozemskem je tako. Moji kolegi so opravili um, medijsko analizo in opazili, da je v bistvu stanje podobno tudi v drugih državah, da tudi v drugih državah mm, ne prihaja do razprav o vsebini dela parlamenta, Evropskega parlamenta, ampak predvsem o njegovi podobi, zunanje podobi. Tudi zato toplo pozdravljam osnutek poročila, ki ga je pripravil kolega Panjo. Vsekakor bom pripravil nekaj predlogov sprememb, ki pa bodo predvsem šli v smer um, predlogu, ki so jih že omenili kolega Panjo in pa ostali. Sam sem zelo razočaran nad eh, nadaljevanjem dela povezanega s prejšnjo razrešnico, torej za eh, predlani. Mi smo tam govorili o določenih členih, ki so povezani z dnevnicami, ki jih prejmemo za naše delo. Odgovor, ki smo ga prejeli z tem od eh, služb parlamenta, je bil zelo uh, pomankljiv. Bili smo razočarani nad njim in tu lahko pravimo še precej dela. Seveda gledamo vedno dve leti nazaj, dve leti v preteklost in ne v prihodnost. In če si pogledamo trenutno predmet, predmete razprav um, našega predsedstva, trenutno lahko vidimo, gre tukaj predvsem za dnevnice. Uh, Eh, za dnevnice, za predstavnike sekretarjata, osebja in tako naprej. In mislim, da to ni mm, kaj prida bolj pozitivno kot pa v preteklosti. Tudi to ne bo pripomoglo k boljši podobi parlamenta v javnosti. Potem vprašanje lokalnih asistentov, ki naj bi jih eh, poslanci imeli na svojih seznamih. Med nami so celo kolegi, ki v Bruslu oziroma Strasburu nimajo lokalnih asistentov, ampak samo asistente, ki se nahajajo v njihovih eh, državah, državah članicah. Torej. Seveda je v času pred volitvami in tik pred volitvami bilo veliko sredstev namenjenih eh, lokalnim asistentom oziroma delu eh, na terenu v državi članici. Ampak ne vem, kako so se potem stvari odvijale po volitvah. Vsekakor pričakujem, da bo poročilo konkretno in bolj konkretno, kot pa je bilo do zdaj. Hvala. Najlepša hvala. No, tudi jaz sem sedala na seznam govornikov in bom nadaljevala kar tam, kjer je kolega Gimbradi končal. Jaz mislim, da v parlamentu nismo plačani preveč. Mislim, da zaslužim toliko, kot sem vredna. In vsekakor se, sem zagovornik eh, predloga sekretarata, da imamo na voljo dovolj sredstev za naše sodelavce, za naše asistente. Če imam dovolj asistentov, potem lahko upravljam ustrezno delo. In ne želim si, da bi mi eh, vzeli sredstva, ki jih lahko namenim asistentom. Če si pogledate poprečno plačo v Nemčiji, naš plačilni sistem, lahko vidite, da moramo asistentom pač nameniti toliko, kot v zakonodaji piše. In zauzela se bom za to, da bi dodatek strani sekretarjata oziroma se za naše delo um, asistentov zvišali. Veste, da bo letos prišlo tako ali tako do zvišanja teh sredstev, kajti prejšnje zvišanje je bilo pripravljeno leta 2010 ali pa 2011, če se ne motim. In od takrat naprej za delo naših um, asistentov nismo dobili več sredstev. Kot veste, je eh, zvišanje plač oziroma sredstev, ki jih namenjamo sodelavcem, za nas nekoliko teže kot pa v realnem sektorju, ker je pa sistem drugačen. Ampak vsekakor se bom vedno zauzemal za to, da bomo za to prejeli več sredstev. 18 let sem že poslanka. 8 let sem bila v regionalnem parlamentu in tudi tam smo bili priča enakim razpravam, torej o zaslužku poslancev. To je razprava, ki se vedno znova ponavlja. Uh, noben novinar ne bi svojih prihodkov primerjal s poprečnimi zaslužki v državi, to vam lahko povem, ampak naši prihodki pa se, naša plača se. Jaz sem pripričan, da če ne bi delala tu oziroma bi bila kje druge, bi prav tako dobro zaslužila. In mislim, da ne moremo popuščati tem pritiskom. Zaslužimo si ustrezno plačo in tisti kolegi, ki imajo na voljo Oziroma tisti kolegi pa, ki ima na voljo še druge vere eh, prihodkov poleg poslanske plače, pa bi morali razmisliti o svojem pristopu, o svojem načinu dela. Jaz si vsekakor zaslužim toliko, kot prejmem in pri tem bom ustrajala še naprej. Bom še se navezala na kolega eh, Savamo. Tukaj bi dejala, da gre za m, mm, več ljudi, kot pa zgolj za 750 poslancev gre za tudi za asistente, za vse ostale. In kot veste, obstaja zdaj pravilo, ki ga je, sprejel, eh, ki je sprejelo predsedstvo, da lahko potujemo samo tri dni skupaj, tako dolgo lahko traja misija, traja misija tako kot zadnja, vidijo. Ampak mislim, da to velja za vse, tudi za tiste v predsedstvu parlamenta. In zato bi kolega Panjo bila zelo hvaležna, če bi se to res začelo dosledno izvajati. Vsi si zaslužijo enako obravnavo, vsi morajo biti obravnavani posem enako. In če za nas veljajo ti tri dnevi, potem morajo veljati za vse ostale prav tako. To so načela, ki jih sprejemamo in tam morajo veljati tudi za ostale. Mislim, da bi morali poročilo kolega Panjoja še nekoliko dodelati. Je pa že zelo dobro, zelo dobra osnova. Uh, Borila se bom proti temu, da kot poslanci mm, oziroma borila sem zato, da bi lahko kot evropski poslanci tudi v državah članicah, iz tistih, katerih prihajamo, sprožili razpravo o vsebini našega dela, ne zgolj o naši zunanji podobi. Tudi to je del um, našega poslanstva na nek način. Uh, Tu ne smemo popuščati, kajti drugače ne bomo uspešni. In če bomo aktivni, če bomo ofenzivni, potem bomo storili tukaj več kot pa na kakršen koli drugi način. No, to sem želel povedati. Želi še kdo spregovoriti? Kolega Torej, izvolite. Najlepša hvala, predsednica. Žal, sem poslušal zgolj drugi del vašega komentarja v zvezi z potovanji, delegacijami in tako naprej. Mislim, da moramo najti rešitev, ki bo praktična in uporabna. Seveda lahko organiziramo potovanje v okviru delegacije. Če ga ne moremo, potem ga pač ne organiziramo. In če imamo potovanja, ki trajajo 26 ur ali pa 32 ur, potem pa še 12 ur časovne razlike je treba to v tri dni vključiti na način, da delegacija na kraj, sam, na kraj dogodka prispe zjutraj in odide zvečer. Ampak v okviru proračunskega nadzora, nadzora to morda ne bo ravno smiselno. Če želimo obdržati stik z Japonsko, Južno Korejo ali pa Novo Zelandijo, potem je treba razviti, pripraviti način dela, sistem, ki bo delegaciji omogočil ustrezen čas obiska na kraju samem. In v to je treba ušteti tudi čas potovanja, tudi čas leta, časovno razliko. V, oziroma na konferenciji eh, predsednikov delegacij sem to tudi omenil, kajti tam smo slišali, da smo mi kot nadzorniki proračuna odgovorni za to, da delegacije niso več eh, operativne, da svojega dela ne more več upravljati. Menim pa, da je bil naš, da je naš kredo, da omogočamo vsem ustrezno porabo proračunskih sredstev in da to tudi nadziramo. Če bomo pripravili tako absurdna pravila glede potovanja delegacij, potem bomo storili nekaj posebno drugega. V bistvu bomo kontraproduktivni, morda bomo privrčevali nekaj denarja, ampak povrnili se bomo na eh, slab sistem, ki nam ne bo omogočal upravljanje našega dela. Če delegacija poslancev želi nekam odpotovati, potem eh, ima to tudi posledice, učinek na delo parlamenta, na delo poslancev. Spomnite se samo potovanja na Haiti, ko smo morali prav tako mm, prečiti Atlantik in smo se nekako predstavili za nekaj časovnih pasov proti zahodu. Ampak v tistem primeru smo slišali. Eh, da je odbor za proračunski nadzor potoval zaradi takšnih in drugačnih razlogov, ki pa niso bili natančni, niso bili pravilni. In tudi takrat smo se morali krepko boriti za naš prav. Hvala. Najlepša hvala. Seveda se zavedam, da obstajajo takšna podtikanja, ampak predsedstvo je za to uh, pristojno, sami so se za to odločili. In če veljajo ta pravila za vse, potem mora veljati za čisto vse, tudi za uradnike, ne samo za poslance. Ja, za uradnike, naprimer, če generalni sekretar leti v Washington, potem mora tudi zan veljati povsem enaka pravila kot ta, ki jih je predlagalo predsedstvo. Gospod Panjo, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Hvala, dragi kolegom, za vaše prispevke in da ste priznali kakovost mojega dela. Glede razrešnice za proračun za 2013. V tem poročilu nisem želel govoriti o stvarih, ki, ki so zune konteksta. Seveda pa obstajajo težave, ki so navzoče, ki smo jim priča bili leta 2014 in ki se vleče še 2015, vprašanje potnih stroškov, ki jih je omenil kolega Salamana. Mi, evropski poslanci, moramo vse upravičiti in obenem moramo imeti vsi enake ob, Mm, obveznosti. Torej, za vse morajo veljati enaka pravila in on je obljubil, da bo pripravil predlog spremljiv v, v to smer, torej, da bodo res vsi, mm, da bodo zasavljali enaka pravila. Gospod Brandi je obravnaval politično temo ključnega pomena, kako v obdobju med volitvami 2014 in 2019 izboljšati vides svojega dela pred več kot 500 milijoni evropejcev. V obdobju 2009-2014 so euroskeptiki pridobili, kot ste sami dejali, imajo ljudje slabe dejo glede porabe denarja. Vendar številni e, evropejci menijo, da Evropa ne more iziti iz te krize, s katero se soočajo evropejci. In namen tega poročila je tudi to, da moramo izboljšati naše delovanje. Tako moramo dati zgled drugim. In tudi sami ste omenili vprašanje lokalnih asistentov. To res ni normalno, kot pravite predsednica, da jim nekateri poslanci nimajo nobenega asistenta tu v Bruslju, temveč ima asistente le uh, na lokalni ravni. Namen poslanca ni, da je neke vrste socialni delavec za lokalno prebivalstvo. Ne, temveč gre za to, da morajo asistenti biti tu, da nam pomagajo pri našem zakonodajnem delu. In to moramo poudariti. Torej, ugotovili smo, da je razpon števila lokalnih asistentov med nič do 43. Potem ima pa še 1700 asistentov v Bruslju leta 2013 so dobili zagotovitev svojih delovnih mest in to je pomembno zato, da izboljša kakovost dela poslancev. Je pa vseeno neobičajno da imamo celo 43 lokalnih uh, asistentov uh, na lokalni ravni. Sveda je jasno, da je tu šlo zgolj za politične namene pred volitvami. No, sedaj je. Eh, prepovedano, da bi naši lokalni asistenti sodelovali na volitvah. To je tudi pomembno, tudi to je, tudi na to treba pometi. Kot ste prav povedali, gospod predsednica, mi nismo preplačani in leta 2015 bo prišlo do povišanja stroškov za upravo, kajti ni prišlo do povišanja že v leta 2010 in to je dobro, kajti potrebujemo zelo visoko izobražene, kvalificirane sodelavce. In vsi ste sodelovali pri trialogih eh, z Evropskim svetom in komisijo. In veste, da nam je v interesu, da smo lahko relevantni, kompetentni sogovorniki v trialogih in zato potrebujemo sodelavce, ki uh, imajo zelo dobro znanje, potrebujemo torej, osebne asistente, zato da bomo mi pri svojem delu bolj politično učinkoviti. To je zelo pomembno. Kar zadeva nova pravila glede parlamentarne delegacije nisem dobro razumel tega, kar ste dejali. Zakaj? Prejšnji teden smo imeli zeleni teden. In ker sem tudi član pododbora za varnost in obrambo, sem s tremi kolegi šel v Srednjo Afriško republiko. Tam je že eno leto državljanska vojna, ta Država je uničena in potrebuje uh, vojaško in finančno pomoč, pa tudi humanitarno pomoč Evropske unije. V torek smo odpetovali, tja smo prispeli v sredo, ob pol osmi zjutraj imeli smo tri delovne dneve, torej sredo, četrtek, petek. In potem smo se uh, zjutraj vrnili v Evropo. Torej, efektivno smo imeli tri ponedeljne dneve. Odpotovali smo pa en dan prej in se vrnili en dan kasneje. Um, kolega je govoril glede tega, če gremo nekam de, daleč, potem je treba upoštevati tudi trajanje uh, leta in uh, časovne razlike. No, sam sem bil v, na takšni delegaciji, vendar je naše potovanje trajalo tri dni, uh, potovanje pa je potekalo en dan prej oziroma en dan kasneje. Torej, to sem želel povedati. Rok za uh, vložitev je bil 5. marec, potem pa bomo se sestaje s poročevalci v senci do 24. marca. 24. marca pa bomo glasovali o poročilu in podlogi sprememb. Kolegi Pip. Najlepša hvala, gospod Pipa, izvolite. Mm, najlepša hvala. Najprej bi se upravičil, kaj je danes imel eh, tri usporedne sestanke odborov, kar je absoluten rekord, se upravičujem. Eh, Z ELS sem poročevalcu Sence, gre za zrešnico proračuna in najprej bi se zahvalil gospodu poročevalcu. Ali me ne slišite, kaj sistem tolmačenja ne deluje ali kako? Funkcionira to? Aha, deluje. Ja, merci beaucoup, gospod, za to eh, pripravo osnutka poročila in za vse te dobre istočnice. mislim, da je besedilo tega osnutka zelo dobro uravnoteženo. Morda je na kakšnem mestu celo preveč prijazna. Mislim tudi, da bi lahko v besporočilo vnesli nekaj nekoliko bolj kritičnih besed, sploh uh, skladno s tem, kar doma od nas pričakujejo. Ključne besede. Varnostni ukrepi na področju informacijskih tehnologij, nasplošno tudi in pa primerjava z drugimi institucijami na tem področju. Ključne besede so tudi izdatki za asistente in pa način porabe teh sredstev. Morda bi lahko poleg tega govorili tudi o vseh eh, izdatkih za kadre in pa mm, stroški, sploh tekoči stroški za delo eh, Evropske hiše kulture za prihodne leto, kjer gre za milijonske zneske v kar lepi vsoti. Tudi tu lahko mm, zapišemo nekaj kritičnega. No, ob koncu pa bi omenil še informacijske pisarne Evropskega parlamenta v državah članicah. Tudi tu bi lahko še storili kakšno malenkost. Do 5. marca boste od nas vsekakor prijeli nekaj predlogov sprememb, zaenkrat pa je to vse in še enkrat hvala za dobro sodelovanje. Hvala, gospod euh, Piper, ki euh, euh, ste poročevalec v senci za ELS. Hvala za vaš prispevek. To je seveda zelo uh, koristno. Ne, nisem bil preveč prijazen. Želel sem biti čim bolj pravičen. In tudi, ko sem se pač oglasil, sem omenil kje je prišlo do napredka. Poleg tega pa sem tudi predstavil osem točk, kjer lahko še marsikaj izboljšamo in na katere ste se tudi vi navezovali. In ne moramo biti preveč prijazni z Evropskim parlamentom hkrati, pa smo mi poslanci, uh, si tudi ne moremo uh, eh, vse skozi streljati v kolena cilj je, da uravnoteženo predstavimo to, kar je dobro in to, kjer so še potrebne zboljšave. Tako kot je tudi dejal kolega Brandi. Hvala nič slabe vesti ne imeti. Če, pri, če se primerjamo z delom sveta, potem vidimo, da smo predvsej boljši od sveta ko gre za njihove računovodske izkaze in tudi smo veliko bolj kritični od njih. Tako, s tem pa smo tudi prišli do konca današnjega sestanka. Najlepša hvala. Jutri ob devetih nadaljujemo z eh, glasovanji, s pifom, sadem in zelenjavo in pa tudi z mlečnim sektorjem. To je vse. Hvala, prijeten večer. Nasvidenje.